Mes chers collègues, nous allons commencer la séance. N'ayez pas peur, prenez place. Um, gospin, gospodje, prosim vas, da sedete na svoja mesta, da lahko začnemo. Alors, nous commençons. Torej, um, začenjamo s uh, eh, popoldansko sejo z javno predstavitvijo in sicer o Evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami. Odbor za promet, ki ji predsedujem, danes organizira to javno predstavitev in cilj te predstavitve je, da bi dobili eh, informacije za eh, sporočilo na lastno pobudo, ki bo eh, pripravljeno na osnovi sporočila komisije o tej temi. Priden se bomo začeli ukvarjati, priden bo um, poročevalec začel pripravljati to poročilo, se nam zdi pomembno, da imamo izmenjavo mnen s strokovnjaki in želim prisrčno pozdraviti strokovnjake. Da, tako, da bomo. Seveda eh, pa je to tema, ki je horizontalna tema in ki ima opraviti tudi z okoljskimi vprašanji. Zato smo pripravili to javno predstavitev skupaj z odborom Envi in eh, poslanci in poslanke tega odbora so povabljeni na javno predstavitev tako kot tudi vsi poslanci, ki eh, so sodelovali v okviru preiskovalne komisije, ki se je ukvarjala z emisijami v, eh, pri avtomobilih EMIS. Torej, ta eh, predstavitev bo potekala v dveh delih. V prvem delu bo predstavnik Evropske agencije za okolje govoril o zadnjem stanju pri tem vprašanju in ki bo želel ki bo govoril tudi o prihodnosti mobilnosti z nizko, nizkimi emisijami. In eh, predstavnik Infrasa nam bo nekaj povedal tudi o eksternih stroških prometa in o eh, vlogi cen, o pristojbinah in o davkih. Drugi del bo pa potem namenjen razpravi med predstavniki industrije, glavnih eh, torej sredstev prevoza in moderator v drugem delu bo eh, Bas Eikaut, ki je poročevalec v odboru Tran za to vprašanje. Eh, torej, eh, sprava bo sledila po drugem delu, ki jo bo predsedoval gospod Bas Eikaut. Želim vas prisrčno pozdraviti v tem odboru. Torej, prvi del, kje pa so uh, predavatelji, Aha, tu spredaj so, torej sedem minut ima vsak eh, časa za to predstavitev in drugi del, ki ga bo moderiral gospod Bas Eichhout, ta del bo malo daljši, kajti to bo okrogla miza, ki bo trajala 45 minut minut in tu gre za izmenjavo pred, s predstavniki industrije. Sedaj dobi besedo najprej poročevalec iz odbora za promit, torej Bas Eichhout, besede vaša. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa, gospod. Predsednica, mislim, da bom kar kratek v svojem uvodnem nagovoru. Danes je najpomembnejše, da slišimo strokovnjake, zato sploh imamo to predstavitev. Svoje poročilo pripravljam in eh, ne morem dovolj povdariti, kako pomembna je razprava o prihodnosti eh, prometnega sektora z nizkimi izpusti. Če si pogledate sporočilo, ki ga je sprejela in objavila komisija julija lansko leto, jasno vidimo, da je razogličenje prometnega sektorja eno najpomembnejših nalog v skladu z pariškim sporazumom. Vsi ga poznamo, dogovorili smo se, da bomo znižali naraščanje temperature eh, bistveno pod dve stopini, celo eno stopinjo in pol v sektorju je, v različnih sektorjih je veliko razprave o tem, sploh na področju energetike. Prometni sektor pa ni dobil toliko pozornosti, čeprav se marsikaj dogaja tudi na tem področju. Komisija je to v svojem julijskem poročilu ustrezno predstavila. Zdaj pa bomo oblikovali tudi naše stališče kot Evropskega parlamenta. To se mi zdi zelo pomembno, kajti to, kar bomo predlagali, bo um, prav tako neko vodilo za Evropsko komisijo pri pripravi zakonodajnih predlogov. Na tej predstavitvi bomo naredili, kar je predsednica deli, skoraj sem rekel, kar ima, eh, ampak moram reči deli, ker je predsednica, se bom lepo obnašal kot je predsednica torej že povedala, se moramo lotiti zadeve čez sektorsko. Poglejmo si, kako se prometni sektor razvija z vidika okoljske agencije, kjer se zmanjšanje oglika še ni prav začelo. Masi, kaj se že dogaja v praksi, ampak dober je videti, dobiti nekaj v pogled v prometni sektor, tako da vidimo primerjavo z drugimi sektorji. Potem bo sledila naslednja predstavitev ki v središče postavlja zelo pomembno točko iz komisijskega poročila, gre za oblikovanje cen. To je seveda vedno pomembna tema in bo prav gotovo del razprav. Kakšen bo rezultat, bomo videli. Vsekakor pa gre za pomembno vprašanje pri različnih eh, vrstah eh, prometa. Potem pa bomo začeli z eh, okroglo mizo, z razpravo. Eh, kjer bomo zbrali nekaj ljudi. Seveda ne moramo dobiti vseh iz vseh sektorjev. Poskušali pa smo izbrati nekaj ključnih igralcev, ko govorimo o cestnem prometu, o letalskem prometu, o pomorskem prometu, pa tudi rečnem prometu oziroma o prometu po celinskih plovnih poteh. Pogledali se bomo, kaj se dogaja v posameznih sektorjih, kaj ste doslej tam počeli, kakšne spremembe in kakšno hitrost sprememb pričakujete in kaj potrebujete od tistih, ki oblikujejo politiko. Tudi to je eh, ključ na vprašanje, zadevo eh, bomo oblikovali v obliki vprašanj odgovorov, tako da bo star ostala živahna, eh, ne pa drugače, da bi imeli predolge monologe. Eh, ampak ko sem zdaj to povedal, bom končal s svojim monologom. Kot sem na začetku namreč že povedal, so naši strokovnjaki najpomembnejši. Danes nimamo posebno velike vloge kot poslanci in eh, glavno vlogo igrajo strokovnjaki. In s tem zaključujem. Hvala, gospod Ejkut. Tudi eh, sama eh, se bom malo vzila nazaj. Um, In sedaj bomo začeli, torej to okroglo mizo. Prvi je na vrsti gospod Alfredo Sanchez Vincente, ki je predstavnik Evropske okoljske agencije in sedem minut eh, imate za svojo predstavitev. Hvala. Hvala lepa najprej, najlepša hvala odbora za vabilo in z organizacijo te eh, javne predstavitve in vabilo Evropske okoljske agenciji, tako da nekaj povemo o izpustih v prometu. Veliko veselje mi je, da sem danes z vami. Seboj sem prinesel nekaj eh, prosojnic, eh, ki bodo spremljali mojo predstavitev. Sem Alfredo Sanchez Mesence in delam za in sem projektni vodja za promet v Kopenhagnu. Naj na začetku povem, kako ključnega pomena je razumeti pomen emisij prometa v okolje. Imamo kompleksen sistem interakcij, ko govorimo o izpustih v prometu, gre za izpuste v atmosfero, imamo onesnaževalce zraka, pa eh, ne smemo pozabiti tudi naknadnih učinkov na eh, človeško zdravje, na podnebje in na ekosisteme. Kar zadeva človekovo zdravje, to je največje eh, tveganje eh, onasnaževanja. Seveda pa to vpliva tudi na naše ekosisteme, gre za zakesanje, eutrofikacijo. Eutrofika povečane koncentracije toplogrednih plinov, kar tudi kritično vpliva na podnetje. To vodi seveda tudi v močnejše nalive oziroma bolj ekstremne vremenske pogoje, suše, poplave in podobno. To eh, vpliva na normalno delovanje ekosistemov in pomeni tudi povratno zelo veliko tveganje za človekovo zdravje. Eh, promet močno prispeva k eh, emisijam toplogrednih eh, plinov, kot tudi ostalih škodljivih onesnaževal. Poleg tega pa imamo tudi, naprimer, onesnaževanje z hrupom strani prometa, ki je prav tako pomembno. Povedati moramo, da je politika varovanja zraka prispevala k izboljšanju kakovosti zraka v naših mestih. E, še vedno pa nas čaka veliko jezivo, kot vidimo na tem zemljevidu. Če govorimo o dušikovem oksidu, gre za zelo pomembno onesnaževalo. In e, mejne vrednosti se posod po Evropi prekoračujejo. Na zemljevidu lahko vidite označene postaje, kjer se presegajo mejne vrednosti NO2. 90 odstotkov prihaja iz prometa, 60 odstotkov od cestnega prometa, v nekaterih državah eh, je tega še bistveno več, tudi 80 odstotkov ali več eh, emisij NO2 iz prometa. Spok dizelska vozila prispevajo tako k slabi kakovosti zraka. Mm, velika količina prometa v povezavi z dizelskimi motorji je Eh, pomeni, da mnoge države članice ne izpolnjujejo eh, pogoje, ki jih predpisuje evropska zakonodaja. Eh, primeri se dnevno pojavljajo v medijih, zato je treba sprejeti radikalne ukrepe, da bi zmanjšali emisije iz prometa. Če govorimo o podnebnih spremembah povezavi z emisijami toplogrednih plinov, je promet ključni sektor, saj je odgovoren za četrtino vseh emisij toplogrednih eh, plinov v Evropi. Gre za edini največji eh, gospodarski sektor, kjer so emisije večje kot iz leta 1999. Emisije se od leta 90 še vedno zvišuje in so zdaj 20% više od eh, vrednosti 1990 sploh 2007 eh, so se bistveno povečale emisije, ko smo videli prve posledice eh, krize. In potem smo imeli prvič padanje leta 2014-2015. Na osnovi podatkov, ki jih imamo na voljo, so se emisije iz prometa ponovno povečale. Projekcije za prometni sektor, skladno za poročili držav članic, eh, so da z ukrepi, ki so že na voljo, ne bomo dosegli bistvenega napredka pri znižanju emisij toplogrednih plinov. V tem smislu se je Evropska unija zavezala za znižanje emisij, emisij toplogrednih plinov skladu z mednarodnimi sporozumi za 60 odstotkov bi jih morali znižati do leta 2050, primerjavi z letom 1990 v sektorju prometa. To je izjemno velik izjiv. Emisije bi morali znižati za 67 odstotkov od današnjih vrednosti, da bi dosegli cilje. Če si pogledamo prihodnost, naj bi se promet povečeval od leta 2010 do 2015, naj bi se eh, povečal promet za 40 odstotkov, eh, blagovni oziroma tovorni promet eh, za 58 odstotkov. Zato je največji izziv, da zmanjšamo pritiske na podnebje ob vedno večjih gospodarskih potrebah, oboje pa je med seboj povezano. Tehnologija bo tukaj pomagala, ampak vsakešen napredek v tehnologiji so uh, presegle vedno večje potrebe po prometu. Tako je prikazan tudi v številkah. Eh, bolj učinkoviti motori z notranjim izgorevanjem niso prispevali k zmanjšanjem emisij iz eh, prometa energija, da se peljemo za 100 km, se je zmanjšala v zadnjih desetletjih, kar pomeni, da so vozila postala bolj učinkovita, ampak število vozil in poti, ki jih prevozijo, so vedno večje kar pomeni skupno enake vrednosti emisij, kot smo jih imeli prej. Osebna vozila bi se lahko osvobodila fosilnih goriv, druge prometne eh, vrste prometa pa tega ne morejo. Naprimer pri letalih, kjer eh, je izziv zaradi povečanih potreb po prometu še večji. In zato potrebujemo neko spremembo v tem, kako ljudi premikamo po svetu. Če zaključim, naj povzamem pomembne točke, ki jih je nameravamo izmenjevati tukaj. Promet predstavlja četrtino eh, emisiji toplogrednih plinov v Evropi in je pomemben tudi za eh, onesnaževanje zraka. To je tudi edini velik ekonomski sektor v Evropi, kjer so emisije večje, kot so bile eh, na ravni 1990 imamo še vedno močno povezavo med gospodarsko dejavnostjo in potrebami po prometu. Potrebe po prometu pozvišujejo emisije toplogrednih plinov. Učinkovitost in tehnologija so pomembni vidiki, vendar pa potrebujemo bolj temeljne spremembe pri načinu eh, premikanja ljudi po zemlji, če želimo doseči cilje, ki smo si jih zastavili. Hvala lepa za pozornost. Hvala, gospod Sančec Vincente. Držali ste se tudi <clears throat> časa za govor in isto si prečukujemo tudi od Daniela Suterja, ki je raziskovalec pri družbi Infras. Mikrofon. Okay, nochmals. Guten Tag, meine Damen und Herren. No, še enkrat sem Daniel Suter iz zasebnega biroja za svetovanje infra, tam sem partner in dolgo delam na področju zunanjih stroškov prometa. Smo tudi soavtori prvega priročnika zunanjih stroškov prometa Evropske komisije. Po tem pregledu emisij iz eh, prometa bi se jaz osredotočil na neželjene ekonomske posledice prometa, zunani stroški prometa torej. Kaj so zunani stroški? Eksterni stroški so negativne posledice, ki jih eh, povzročajo udeleženci v prometu, jih pa ne nosijo sami, ampak jih nosijo tretje, naprimer zasebne ali pa eh, javni akterji. Eksterni stroški so, če niso vključeni v stroške prometa. V tem primeru govorimo o odpovedi trga. Zunanje učinki eh, vodijo do neustrezne porazdelitve sredstev, do eh, pretirane porabe prometa, kot tudi javnoekonomske posledice. To lahko zmanjšamo z internalizacijo teh eh, stroškov, vsaj deloma. Kakšni eksterni vplivi so pomembni? predvsem gre stroške za zdravljenje, izgube v proizvodnje zaradi bolezni in smrti, nematerialne stroške zaradi tak, takih eh, škod pri zdravju. Poleg tega pa imamo ekosistemske poškodbe in poškodbe na eh, stavbah. Tukaj imamo pet sektorjev, ki jih je treba omeniti, predvsem onesnaževanje zraka, stroški zaradi podnebnih sprememb in stroških rupa. Poleg tega je treba upoštevati stroške nesreč in stroške za zamaške, prometne zamaške. Kakšne so skupni zunani stroški premeta v Evropski eh, uniji? Najnovejša študija jih ocenjuje na več kot 500 milijard evrov na leto. Več kot 90 odstotkov jih prihaja iz prometa. Podatki prihajajo iz študije Mednarodnega združenja za železnice UIC eh, in to so podatki za 2008. Medtem se bodo številke že nekoliko spremenili. Učinkovitost pripelje do znižanja teh zunanjih stroškov, vendar pa bo prišlo do povečanja zaradi povečanja eh, obsega eh, prometa. In tega ne moremo spremeniti v bližnji prihodnosti. Imamo tudi poprečne stroške, poprečne stroške na osebo in na kilometr ali na tono prepeljanega tovora. Grafika kaže, da poprečne vrednosti na tovornem prometu, eh, čisto desno vidite tovornjake, eh, gre za tovorni promet po cestah, potem imamo Eh, tri stolpce za eh, železnice in čisto na koncu plova eh, po celinskih plovnih poteh. Kar zadeva cestni promet, je tukaj 30 do 50 evrov na tono in kilometr in so štirikrat večje kot zunanje stroški železniškega prometa. Tudi pri železniškem prometu imamo razliko glede na mm, nosilca energije. Pri dizelskem eh, pogonu so stroški dvakrat eh, višji kot pri električnem pogonu. Tudi zunanji stroški eh, celinskih, skratka rečnega prometa, so bistveno nižji, štirikrat nižji od tovornega cestnega prometa. Internalizacija zunanjih stroškov se uporablja že v Evropi, vendar samo točkovno in ne popolno vineto e- uh, uredba o eurovinjetah govori o internalizaciji stroškov uh, za tovorni promet z sistemom cestnin. Pri eh, politiki cestnin imamo tudi dodatek za stroške onesnaževanja zdraška in eh, od tam, odkud prihajam, zunaj EU, ampak znotraj Evrope je internalizacija eksternih stroškov zelo velika, poleg stroškov infrastrukture eh, v Švici pokriva tudi eh, vse stroške nesreč. Poleg tega imamo pri vseh eh, vrstah eh, prometa različne instrumente za internalizacijo zunanjih stroškov, naprimer ustrezne pristojbine za zračni promet ali dodatki ali odbitki za hrup pri železnicah. Učenje. Učinek internalizacije eksternih stroškov je lahko bistveno povečuje ekonomsko učinkovitost, je poštena, učinkovita in strokovno primerna. Internalizacija zunanih stroškov pa vodi tudi do razbremenitvi javnih eh, financ. Internalizacija pa vodi tudi do znižanja emisij in pomiljanja prometa, kot kaže primer cestnin za tovornjake v Švici, kjer, ki je odvisna, ta cestnina je odvisna od eh, prevoženih eh, kilometrov in ugotavljamo, da so eh, se prevoženi kilometri za četrtino zmanjšali v primerjavi z referenčnimi vrednosti zaradi prenosa na železnico, na tire in zmanjšanje emisij tovornjakov tovornjakov. Tudi emisije se znižujejo, vendar pa internalizacija zunanjih stroškov ne zadostuje vedno, da bi dosegli eh, svoje cilje. Sploh pri podnebnih ciljih je, je treba ta faktor eh, upoštevati. V Švici imamo eh, člen za zaščito Alp, kjer je zapisano, da do, je dovoljenih eh, maksimalno 650 tisoč tovornjakov na leto v alpski regiji. Kljub eh, internalizaciji zunaj stroškov tega cilja nismo dosegli. Internalizacija pa vendarle eh, daje velik prispevek k doseganju ciljev. Za konec še kratek pogled na prihodnje razvojne osnovi, znanstvene osnove. Bo kratke. Uh, pripravljena študija GD MUF, kjer bomo imeli opredeljene eh, zunanje stroške, internalizacijo, podatki se bodo ponovno aktualizirali za vse vrste prometa in vse države članice Evropske unije. Oblikuje se strategija za mobilnost z nizkimi emisijami, pripravlja se tudi področje evrovinjete. Želeli bi si tudi integracijo drugih eh, kategorij, za katerih imamo uveljavljeno računsko metodo, vključitev naprimer podnebnih stroškov ali pa stroškov nesreč. Razširitev na druge vrste prometa, sploh v potniškem prometu, bi bilo nekaj dobrega. Poleg eh, Instrument ventralizacije zunanjih stroškov, še vedno potrebujemo regulatorne ukrepe za doseganje ciljev, naprimer eh, določanje menjih vrednosti za nova vozila. V tem smislu eh, se že veselim nadaljnih ukrepov na področju zagotavljanja mobilnosti za nizkimi emisijami. Najlepša hvala, gospod Suter, da bi sedaj. Um, zapravljali čas, takoj dajem besedo Basu Ajkotu, ki bo moderiral drugi del te javne predstavitve in se mu tudi takoj zahvaljujem. No, zdaj pa prehajamo z razpravo, eh, potem pa bomo imeli 50-45 eh, minut eh, na voljo za vprašanje odgovore. Po tej rundi razprave imamo šest strokovnjakov, šest predstavnikov različnih vrst prometa, če temu tako rečemo ki nam lahko povejo, kaj se dogaja na njihovem sektorju. Na kratko jih bom predstavil. Na desni imamo Erika Žonarja, ki je generalni sekretar zelo znanega združenja proizvajalcev vozil. Levo od njega Matijas Mejč, no, tega je bilo težko izgovoriti, ki je generalni delegat v Evropski uniji strani Mednarodne cestne unije, potem Mihajla Bša, strokovnjaka od švicarskih železnic, potem pa prehajamo na letalstvo in eh, imamo, prej smo imeli ceste, železnice, zdaj smo v letalskem prometu in iz eh, skupine Airbus imamo Thierryja Novačika, ki je direktor za evropske zadeve, potem pa imamo eh, promet po vodi, najprej imamo tukaj Karin de Šeper, ki je eh, direktorica eh, evropske navigacije po celinskih vodnih poteh, potem pa še imamo Patrika Ferhofna, iz Združenja lastnikov Ladi. Začel bi z gospodom Žonarjem. Zdaj smo slišali različne uh, različne informacije, eh, sploh od gospoda Suterja glede eksternih stroškov prometa, zato bi lahko začeli z vprašanjem, kakšno no, prihodnost vidite predvsem eh, pri znižanju izpustov CO2, kako vidite prognoze in možnosti za prihodnost? Dobro. Dan in hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da predstavimo, <clears throat> kako gledamo na prihodnost eh, v avtomobilski industriji, želimo prispevati k eh, mobilnosti z nizkimi izpusti. Mm, to temeli na petih stebrih na osnovi eh, zadnjih dogajanj. Se moramo najprej osredotočiti na to, da zagotovimo testiranje izpustov na ustrezen način, to se pravi, da gremo z izpustov Eh, sedanjega načina čim bolj stran moramo poiskati z novimi tipi septembra tega leta za nova vozila eh, pa leta 2018. Testiranje, to je prvo preizkušanje. Torej, večina današnjih vozil imamo torej z notranjim izgorevanjem. Tukaj moramo pogledati, kako lahko optimiziramo motorje z notranjim izgorevanjem. Tega je veliko eh, kritike, pa vendar moramo poskrbeti za to, da bomo izkoristili vse možnosti za optimizacijo eh, motorje z notranjim eh, izgorevanjem. Sploh moramo zdaj pogledati, kako izboljšati dizle. Potem pa imamo eh, alternativne pogone. Najprej bomo začeli z nizkimi emisijami, potem pa z vozili brez eh, emisij. Pri nizkih emisijah si bomo pogledali predvsem, kaj več lahko naredimo pri uporabi biogorjev. Vem, da je to zelo težavna tema, ampak pogledati si moramo. Eh, vozila druge generacije in tukaj potrebujemo srezne ukrepe zakonodajalcev. Drugo je zemljski plin. Tudi zemljski plin eh, pomaga znižati emisije CO2. Potem pa bomo šli na eh, brezemisijske vozila. Pogledali se bomo, kakšni so potencijali elektrifikacije. To je tretja strategija. Četrta bo nekako uporabiti digitalizacijo z boljšimi rešitvami za, za niže emisije. To nam ponuja velike priložnosti, kar je tudi izpostavljeno v strategiji eh, Evropske komisije. To je lahko vmesni korak eh, k avtonomni vožnji. To je četrti stebr, peti stebr in marsikdo že eh, to poskuša uporabiti, je oblikovanje novih poslovnih modelov, mobilnost kot storitva, car sharing. To je novo zemlje za večino nas, eh, ki delamo v tem sektorju, ampak eh, veliko podjetij, operaterjev poskuša eh, ugotoviti, kakšne so prednosti to vrstnega, to vrstne mobilnosti. Hvala lepa, če je da se navežem na to, če si pogledam pet točk pri četrti točki, kjer govorite o alternativah, o eh, nizkoemisijskih eh, vozilih in potem eh, brezemisijskih vozilih, v kolikšni meji vidite težave, da bi za to tranzicijo dosegli, se spet nekje zaustavili, da bi bili ujeti pri vozilih z nizkoemisijami tako da ne bi prišli na vozila brez emisij. No, najprej potrebujemo neko prihodno fazo, ne moramo priti iz današnje situacije takoj v nič emisij. Zato bo potrebna prihodna faza, zato v sektorju še vedno prosimo za to, da uporabljamo RDI združljive dizelske motorje. Ko govorimo o nizkih emisijah, pa tudi elektrovozilih, eh, bo to popolnoma spremenilo sektor. Eh, to zahteva tudi popolne spremembe v proizvodnji. To bo zahtevalo prehodno fazo, ki bo vplivala tudi na delovna mesta, kar pomeni, da tega ne moremo narediti na revolucionarni način, ampak postopoma. Če se sedaj obrnemo na to, kakšno politiko potrebujemo, nekatere države sedaj določajo cilje glede vozil z ničelnimi emisijami. Imamo zelo različne možnosti v različnih državah. Kako vi vidite ta razvoj? Kaj menite, da bi bilo najbolje za takšen prehod, da bi dosegli tak prehod? Ja, Mi smo za integriran pristop. Moramo gledati na to celovito, ne zgolj z vedika cestnega prevoza. Drugič, potrebujemo celovit pristop politike, ko gre za enakost in okoljska podnebne spremembe. V preteklosti smo se veliko osredotočali na podnebne spremembe, ne pa toliko na kakovo zraka. To moramo uh, celovito obdelovati. Poleg tega potrebujemo več koordinacije v, državaš, v državah in v, kaj se dogaja v različnih mestih, državah, kajti imamo pobude v mestih in potem pride do tega, da bi in morali imeti različna vozila za različna mesta. Zato potrebujemo več koordinacije in več koherence. Potem vprašanje tehnologije neutralnosti. Če želimo nizkooglično ali brezoglično mobilnost v prihodnosti, potem moramo dovoliti inovacijam, da se polno razvijo, tako da dobimo res prave rešitve. Veliko se pogovarjamo o električnih vozilih, vendar se moramo pogovarjati tudi o drugih možnostih. Moramo dati možnost inženirjem, da najdejo najboljše možne rešitve. Potem tretjič, kar se nam zdi zelo pomembno, je dolgoročna predvidljivost. To bo predstavljalo velike eh, spremembe in zato moramo načrtovati, zlasti, če so cilji zelo ambiciozni. Četrtič, obnova vo voznega parka. Če se gledate emisije, 5 odstotkov eh, trenutnega voznega parka pri novih so nova vozila, ki imajo novo tehnologijo, torej le 5 odstotkov, 95 odstotkov vozil pa je starih, torej moramo najti sistem, s katerim bomo spodbujali obnovo voznega parka, tako da bomo imeli najnovejše tehnologije na trgu. Petič, potrebujemo države članice, ki morajo investirati v infrastrukturo za črpalke za vse alternativne vire goriv. Dokler dokler ne bodo videli teh infrastruktur, ne bodo imeli zaupanja in se ne bodo odločili za takšne alternativne pogonske sisteme. Tega ne potrebujemo le na javnih mestih, temveč moramo vedeti, kako bi res investirali to, in, in, v to infrastrukturo, tako da bi imeli to recimo tudi v zasebnih domovih. Potem šestič javna naročila. Javne večere res lahko odigrajo veliko vlogo pri spodbujanju uporabe čistih vozil. Sedmič. Imam še nekaj točk. Potrebujemo politični ukrep, ki je jasen, ki je jasnejši glede Eh, dekarboniziranih goriv. Potrebujemo jasno zglede biogoriv. Imamo da omitve glede prve generacije biogoriv, vendar druga generacija biogoriv bi lahko predstavljala številne priložnosti in to bomo potrebovali, zlasti, ko se pojemo o tovornjakih v prihodnosti. Da, to je dobra povezava, da. Sedaj dajmo besedo vašemu sosedu, ki je strokovnjak za alternativna goriva. In zanima me, kako hitro, kajti vsi vemo, kakšen razvoj poteka, vendar smo tudi slišali, da mora prometni sektor se zmanjšati na minus 60 odstotkov do leta 2050. In kako bo to šlo skupaj? Kako vi vidite to povezavo? Hvala, gospod Eichhout, gospod Deli, gospe in gospodje, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Zelo me veseli, da se lahko pogovarjam tu z vami v imenu mednarodne cestne organizacije. Lahko bi se že veliko časa za ta odgovor, vendar pomemben je interaktiven pristop in to je zelo koristno. In Poglejmo, kako lahko morda pomagamo. Naši člani našega sindikata predstavljajo več, ko, več tisoč avtoprevoznikov. Uh, eh, vsak dan izvedejo na milijone operacij uh, in imamo res veliko odgovornosti in zelo me skrbi, uh, ko slišim, da se emisije zgolj povečujejo v našem sektorju, se emisije zmanjšujejo, kaj ti predstavljam komercialne op operaterje, taksiste, uh, avtobuse, prevoznike in obstaja velika razlika med potniškimi avtomobili in uh, avtom vozili za ekonomske namene. Mislim, da moramo se zavedati te razlike in mislim, da bi morali bolje izrabiti eh, komercialne storitve, ki jih naša panoga že danes nudi. Želel bi govoriti tudi o družbeni odgovorosti naše panoge. Vendar mi se tudi ukvarjamo z dobičkonosnim poslom in naše pretese sad nas sprašujejo, kako lahko zaslužijo denar na okoljsko prijazen način, ki bo tudi družbeno spremljivo. Mi smo veseli te razprave o nizkoogljičnih emisijah. Bi pa rad vprašal, ali brezoglična vabila sploh obstaja. A, seveda bi se mi radi o tem pogovarjali tudi o ceni eh, eh, emisij življenjskega cikla. O tem se nismo dovolj pogovarjali. Naj povem nekaj glede uh, celinskega prometa. Ve, v naši industriji gre več kot za dieselgate in za avtomobile. Gre za uh, marsikaj drugega. Recimo, če imamo avtobus, v avtobus lahko prepeljamo uh, eh, 50 potnikov in s tem porabimo uh, le malo več goriva, kot če imamo enega potnika v enem avtomobilu. Torej, seveda si mi želimo nizko oglične uh, rešitve, ker je to za nas ceneje. Če vas zanima, kaj je storila naša panoga, naj povem, da mi investiramo v vozila, ki jih potem operaterji uporabljajo več let, od 6 do 8 ponavadi. In če se pogovarjamo sedaj o obnovi voznega parka ali o prepovedi dizla, je to je pomembno vedeti, da večina naših tovornjakov ima motorje Euro 6 uh, eh, motorje in eh, mislim, da bi težko da, da je mogoče in zelo ambiciozno doseči 100-stotno uporabo motorjev Euro 6 do leta 2020. Naša panoga je z obnovo in seveda je treba to podpreti, vendar, če ne bi več upravljali dizla in bi govorili o električnih vozilih in tranzicijskih uh, uh, vozilih, bi se morda tu lahko zapletli. Uh, mislim, da bi težko pretere prisilili v to, da bi, da bi jim rekli, jutri morate kupiti nova vozila, ne vemo pa, koliko to stane. Torej, na veliko načinov lahko hranimo elektriko. Ni nujno le v bateriji. Energijo lahko hranimo tudi v obliku v obliki otekočinjenih uh, eh, plinov, naprimer. Torej, mislim, da se moramo uh, izogniti temu, da gledamo le na en način. Res potrebujemo uh, širšo razpravo. In seveda stroškovna učinkovitost je tudi pomembna za operaterje, za voznike, ki jih predstavljam to na zelo uh, Eh, skrbi. Slišal sem nekaj o eksternalizaciji in mislim, da cestni promet je že uh, najbolj obremenjen in res na nas je največje breme in jezime. In zanima me, oziroma radovedna sem, kako bi lahko bolje sodelovali, kajti potrebujemo vse vrste prevoza in uh, mislim, da moramo res odlovati pri tem. Hvala. Uh, glede politike. Sedaj imamo razpravo o standard CO2 glede tovornjakov. Doslej Evropska unija ni bila najbolj napredna pri tej razpravi, vendar videli smo, ko je bila ta razprava ZDA, so celo prizvalci Volva in Mercedes si to želeli za takšne standarde, torej kakšna bi morala biti to debata v Evropi. Evropa je najbolj inovativno področje na svetu, ko gre za cestni promet. Imamo zelo močno industrijo proizvajalcev in smo tudi zelo napredni pri tehnologiji. In ko gre za rast in delovna mesta, in če se gledam eh, izdelavo Eh, baterij, je tu največji napredek bil dosežen v ZDA in na kitajskem. Torej tudi drug del sveta napreduje, izboljšuje svoje zmogljivosti, zmanjšuje emisije, vendar mi smo vedno korak pred drugimi in zmanjšujemo emisije in bi spodbudil svoje kolege, da se nadaljuje s tem delom, vendar na izvedljiv način. Mi bomo zelo tesno eh, spremljali spravo o standardih CO2, kajti če vključimo takšne standarde za gospodarska vozila, za taksije in tako naprej, potem bomo videli, kako bo to potekalo. Če bomo preveč ambiciozni, potem se lahko zgodi, da bomo uničili trg. Operaterji morajo biti ustavljeni stanju kupiti nek proizvod za neko realno ceno. Za vsak, za vsak, za vsaka taka sprememba pomeni denar za operaterje. In če ne bodo mogli doseči uh, tega na stroškovno učinkovit način, potem alternativ ne bomo mogli doseči. Torej, mislim, da morate, morate sodelovati z industrijo, z operaterji in uh, Eh, za to, da bomo dosegli dobre standarde. Mi bi si želeli, da bi imeli standard za CO2 že včeraj, vendar to mora biti izvedljivo. Eh, moramo zvati podatke in moramo torej vedeti, koliko bo to izvedljivo. Zdaj bom dal besedo vašemu sosedu, gospodu Beš, ki predstavlja švicarske železnice. Prvo vprašanje je, kako vi vidite napredek pri spremembi modalnih načinov transporta? V poročilu komisije je to ena od pomembnih zadev in zanima me, kako ste se vi tega lotili. Hvala lepa, da ste mi dali eh, priložnost, da predstavimo svoje delo. Prihajam iz švicarskih železnic. Intermodalni prehod je ključni vidik, ki ga moramo obvladati. Obstaja več ukrepov, ki so potrebni za to, da to dosežemo. Gospod Sveto je že predstavil razmere v Švici, kjer imamo jasen cilj glede alpskega Eh, prevoza tovornjakov, imamo ambiciozne cilje, smo na dobri poti, zmanjšali smo že število vozilih, ki prečkajo Alpe, vendar še vedno nismo tam, kamor želimo priti. Torej, moramo še spriti ukrepe, da bi to dosegli. Infrastrukturo moramo še bolj prilagoditi, da bi to dosegli. To je pomembno. Recimo v Švici imamo ta alpski projekt in Eh, imamo torej koridor, ki omogoča lažje prehode z ene vrste transporta na drugi. Električni avtomobili so tudi zelo pomembni za prihodnost. Pomembno pa je, da imamo polnilnice, zato da lahko uh, ljudje torej, uh, napolnijo baterijo avtomobila in potem dajo avtomobil na vlak in potuje naprej na ta način. Storitve mora biti na voljo ljudem, zato da potem lahko izberejo optimalen način prevoza zase. In pomembno je sodelovanje, intermodalno sodelovanje. Vsak uporabnik pa pač uporabi tisti način, ki mu najbolj ustreza v tistem hipu. Kaj ti govorili ste o investicijah v infrastrukture, govorili ste o povezljivosti. Imeli smo pa tudi razpravo o zunanih stroških, o internalizaciji stroškov, ali vidite, da ima tu mora tudi politika kakšno vlogo? Seveda, pomembno je, da se zunanje stroške internalizira, zato da se plača eh, polna cena za mobilnost. Kaj pa pravi vaš sosed glede tega? Je to zelo pomembna tema pa tudi vedno zelo sporna, zlasti z evropske perspektive, torej internalizacija stroškov. Kako vi vidite perspektivo tega, kako v vaši organizaciji načrtujete to razpravo? Da, to je zelo pomembno, vendar se potem to mora našiti na vse načine transporta. Že sedaj cestni promet Eh, plačuje, eh, potem bi morali tudi drugi plačevati. Enako velja tudi za cestnine. Že sedaj zelo veliko plačujemo. Mislim, da bi bil pravi pristop, da bodi si vsi plačali ali pa nihče. Ne vem, kako to vi vidite, vendar takole bi se jaz na hitro zval to vprašanje. Uh, torej, Če se ogledate, kako je danes organiziran cestni promet in koliko že plačamo v smislu dejatev, ne le za gospodarski prevoz, temveč tudi potniški promet, koliko državljani plačajo, ko registrirajo svoje avtomobile, potem plačujejo še cestnine in tako naprej, potem je vprašanje, kaj se zgodi s temi dejatvami, s temi taksami, ali se res uporabijo za to, da bi jih investirali v cestno infrastrukturo, ali jih res lokalne oblasti eh, investirajo v to, da bi izgradile boljše prevozne rešitve. Če imamo več dejatov, moramo poskrbeti za to, da je zadeva uravnovešena in da je položaj podoben v Evropski uniji, kajti obdavčitev ni v pristojnosti EU, temveč je to pristojnost držav članic in zato imajo različne države različne rešitve in bilo bi dobro, če imeli nekoliko več doslednosti. Pomembne so pa tudi spodbude po Evropski uniji, s katerimi bi spodbudili državljane, da kupijo čistejša vozila. V Evropi imamo različne programe in kriteriji, ki se uporabljajo v eni državi, so drugačni od tistih, ki so v neki drugi državi članici če želimo v Evropski uniji res spodbujati uporabo čistejših vozil, moramo proučiti te spodbude, ki že obstajajo v večini držav članic in potem moramo najti način, kako bi jih harmonizirali. Vem, da je to skoraj da misija nemogoče, vendar lahko bi saj začeli z izmenjavo najboljših praks med državami članicami, tako da se lahko naučimo drug od drugega in potem vidimo, kako bomo lahko naprej na najboljši možen način. Seveda, v Evropskem parlamentu smo za harmonizacijo, vendar pa gre tu za pristojnosti držav članic v veliki meri, zato imamo različne eh, spodbude v različnih držav članic. Seveda, to tudi vam ne pomaga vedno, vendar je to težko uh, preprečiti v trenutni roditvi Evropske unije. Torej, tako smo organizirani. Gospod Beše, bi se vi morda odzvali? Da? Sicer imamo naprej na zračni in rečni promet. Da, bi se uh, eh, navezno to moramo spodbujati deljen promet, da bo več deljenega prometa in manj osebnih vozel. Kako? Tako, da bi spodbujali storitve, gospodarskih storitev. Uh, torej, storitve avtobusov, taksijev in tako naprej. Moramo govoriti o premiku znotraj cestnega prometa. Najdem le en primer. V Nemčiji 170 tisoč avtobusov, 160 tisoč je dizelskih avtobusov In če bi torej vsi ti avtobusi jutri morali postati električni avtobusi, bi, uh, bi to ne vplivalo veliko na kakovost zraka v mestih, ker jih ni tako veliko. Gospod Beš, bi še vi kaj dodali? Boste kasneje spregovorili. Gospod Novaček iz Airbusa bi se navezala na vprašanje učinkovitosti. Slišali smo, da obstaja določena učinkovitost glede tega, koliko lahko izboljšamo motorje. Vi na tem, kot vemo, vse skozi delate učinkovitost, vse izboljšuje, vendar obstaja neka končna točka pri tem. Torej, kakšne druge strategije razvijate za to, da bi zmanjšali emisije? To je na vse zadnje tudi energetski strošek, kar, nekaj, kar je pomembna spodbuda potem tudi za AVE prevožnike. Gospa predsedujoča, gospod Eichhout, spoštovane poslanke in poslanci, veseli me, da, nas, da ste nas povabili sem se, da mi delamo na energetski učinkovitosti. Naj povem uh, dobro novico, da smo ugotovili, katere so tiste. Uh, Eh, tisti gradniki, ki jih potrebujemo za izboljšavo eh, in seveda želimo izboljšati učinkovitost, eh, energetsko učinkovitost naših letal. Zadnje letalo je 800-tko bolj energetsko učinkovito od prvega komercialnega letala in prizadijamo si še za boljše učinkovitost Eh, oziroma manj oglične emisije v prihodnosti. Na globalni ravni je organizacija ICAO sprejela prve standarde glede CO2 in eh, zahteva takšen pristop od leta 2020 naprej. Letalski promet um, si eh, zelo prizadeva za to, da bi eh, skrajšali letalske koridorje, eh, ki so predolgi. Sesar bo omogočil bolj neposredne koridorje. Predem pa bomo začeli uporabljati učinkovitost sesar, bi lahko tudi drugače zmanjšali emisije CO2. -ja. Poleg tega imamo še druge opremljive ukrepe, recimo elektrifikacija in hibridizacija omogočata dolgoročen napredek. Je pa e, nujno, da imamo vzdržena goriva, zato da dosež, dosegamo okoljske cilje. Kmalo se boste pogovarjali o direktivi o obnovljivih verih energije. In to je pomembno zato, da vidimo, kakšne alternativna goriva bi lahko uporabili v letalskem prometu, kar nam bo omogočalo doseči vzdržnost. Rad bi omenil tudi sporazum IKAO. Eh, zelo pomembno je, da v letalstvu prihaja do povečanja emisij, vendar predvsem zunaj EU. Torej, zato je zelo pomembno, da vključimo tretje države v ta proces. E, EU e, se zauzema za to schemo in pomeni tudi deliti e, naše znanje z tretjimi državami, temu mi rečemo izgradnje zmogljivosti. Mi se veselimo Eh, tega, da bomo videli, kakšna bo schema EU za eh, emisije. Torej, pozivamo vas, da ukrepate, da še naprej uspešno delujete in izboljšate svoje delovanje in tudi omogočite zakonodajni okvir, ki bo omogočil uh, Eh, stroškovno učinkovitost eh, letalskega sektorja v Evropi. Uh, torej, imamo to košajco ukrepov, ki jih obravnavamo glede letalstva. In moje vprašanje je glede alternativnih goriv. Torej, sedaj se pravimo o učinkovitosti, potem bi se morali tudi povedati o alternativnih gorivih. Eh, tehnološka neutralnost je zelo pomembna za oblikovalce politik. Če pa se pravimo o biogorivih, To ni nekaj tehnološko neutralnega. Torej, kako bi sedaj tu dosegli kvadraturo kroga? Če se gledamo trenutno razpravo o direktivi obnovljivih energi verih energije, tu ni tehnološke neutralnosti glede biogoriv in se ga posebej obravnava. Moje vprašanje je, če se držimo tehnološke neutralnosti, kako bi potem lahko spodbujali alternativna goriva v letalskem sektorju? Ali pa se vam zdi, da se to ne more doseči brez politike za ta namen? No, odvisno od tem, kaj imate v misli, kaj čete tehnološka neutralnost. Trenutno alternativno gorivo, biogorivo, ki sicer ni zgolj biogorivo, je neutralno za letala. Torej, tu ni kakšne posebne spremembe za motor ali pogonski sistem. No, lahko pa se tudi pogovarjamo o načinu napajanja in osnutek, ki ga pogleda komisija domljivih verov energije, je seznam glede načina napajanja in strinjam se z vami, vendar mislim, da moramo biti čim bolj neutralni, kajti nimamo dobrih ali slabih načinov napajanja, postajamo, poznamo pač slabe ali neozdržne ali vzdržne uh, prakse. Kaj je trenutno pogrešno v evropski politiki? Jasnejše kriterije glede trajnosti. Imamo še prostor za inovacije, kajti ne moremo spodbujati inovacij s tem, da imamo seznam prepovedi. In potem še tu še pogoje na trgu, realnost je, da večina goriva, biogriv, ki se ga vozi v Evropo, se ne uporabi v letalskem sektorju. Zato moramo ustvariti trg, ki bo omogočal, da bo letalska industrija to kupovala. In moramo tudi omogočiti, da se bo biogriva proizvajala v Evropi. In zato že imamo odločene vere, recimo uh, eh, bio odpadke in tako naprej. O first... tem se bomo tudi še pogovarjali, sedaj bi najprej dal eh, besedo gospe Karindes Heper, ki predstavlja uh, celinske vode. Torej, če se pogovarjamo o, o prometu na dolge proge, se pogovarjamo o, na kopenski ravni. Uh, med železnicami, rekami, eh, cestami in kako vi vidite svoj sektor in kaj menite, kaj bi najbolj pomagalo vašemu načinu transporta? Hvala. Gospod Ajkot, dobro dan, gospod Deli, gospe in gospodje. Če govorimo o tovornem prometu, je to le en delček. Promet je pa to najbolj znan, uh, eh, najbolj znana podoba. Predstavljate si ladje z uh, gradbenim materialom, s kemikalijami in tako naprej. Vendar to poteka le na tistih koridorih, kjer imamo kakovostno infrastrukturo. Recimo na reki Ren, na Severnem morju, do neke mere tudi na Donavi. No, obstaja pa tudi pomemben sektor, to je pomorski tovorni promet, ki poteka na enaki vrsti koridorjev. Tu se normalno imamo konkurenčo, mi pa si radi videli enaka pravila za subvencije. Če se daje subvencije enemu sektorju, bi bilo prav dati subvencije tudi drugim sektorjem ali pa nikomor, tako da bi res imeli enake pogoje za vse. Kje vidite, da nekateri dobijo subvencije, drugi pa ne? Ali ste lahko tu konkretnejši? Kje so tu te neenake možnosti? Ko gre za rečni selinski promet, imamo Eh, konkurenco na nacionalni ravni, če imamo nizko, ra, nizko gladino eh, vode, potem eh, seveda le nekateri lahko izvajajo storitve na rekah, no nekatere države članice pa recimo podpirajo določene uh, Eh, vrste prometa, recimo omogočijo prevoznikom, da tovor uh, prestavijo po cesti na mesto po reki. Potem imamo tudi intermodalno konkurenco, recimo na švedskem. Obstaja velik interes za to, da bi se več uporabljale celinske rečne poti, ker je tam res veliko vode. In zelo uh, drago je uh, plačati kapitane za te ladje in potem se mm, izvajalci res vprašali, ali, to, ali je to smiselno ali ne. Torej, res bi želeli imeti enake pogoje za vse, tako da bi lahko logistične preterje zlahka se izbirali med različnimi načini transporta, tako da bi dosegli nekakšno neutralnost. Ponovadi, ko govorimo o rešnem prometu, mislimo na eh, dolge razdalje, vendar se te razdalje skrajšujejo. Recimo, organizacija, ki predstavlja, eh, ugotavlja, da imamo veliko prevoza paketov in pogosto gre za krajše razdalje. In pri takšnih eh, krajših eh, poteh so emisije sveda manjše. In seveda mi smo zelo zavezani k uporabi dizelskega goriva na daljših razdaljah, težko uporabljamo električna vozila. In mislim, da bi bil precejšen izziv, da bi imeli res brezoglični prevoz. Da bi to dosegli, potrebujemo uh, uh, več raziskav in mi nismo posem primerljivi s pomorskim prometom. Pogosto se ljudem zdi, da so raziskave, ki se uporabljajo za pomorski promet, uporabljene tudi za rečne promete, da to ni vedno tako, zato bi potrebovali tudi specifično rečne raziskave. Potešnje glede emisij. Strinjam se sogovorniki, da Ne gre zgolj za izpušni CO, eh, temveč gre tudi za to, da eh, ne moremo vsi imeti vedno uh, novih vozil, na no, vse zanje tudi razgradnje vozil stane, tako da moramo preučiti, kako lahko čim bolje adaptiramo plovila in tako, da bo čim bolj učinkovita. Ja, ko govorimo o eksternih stroških, smo rekli, da je to pri ričnem prometu niže kot drugod, ampak eh, onesnaževanje zraka je visoko in to je povezano z dizlom. To ste že rekli, ampak eh, je, kako je treba investirati, da se zmi, zniža onesnaževanje zraka in da se znižajo stroški? Torej, tu je več stvari najenostavnejša stvar je, um, so katalizatorji, filtri za eh, trde delce in tako naprej. In to je tudi najcenejši način. Druga stvar je, da se um, um, uporabljamo naprimer tudi električne tovorne ladje, ampak to je v glavnem na krajših poteh, eh, kajti težko jih je uporabiti za dolge oddaljenosti. Tu potrebujemo seveda še naložbe in potem tudi LNG, um, kjer pa se emisije manj znižajo. Um, Težava, s katero se soočajo upravljalci teh ladij, so stroški in tu si želimo neko deljeno odgovornost, torej strani regulatorjev, pa tudi strani potrošnikov, naj bi se nagrajevale inovacije. Pogosto, eh, če upravljalec tovorne ladje investira v novo ladjo ali v zelo čist motor, potem um, se um, ga zato ne um, nagradi strani strank in je poslabša svojo konkurenco, konkurenco potem um, vodik. Um, težko je spraviti tako ladjo na trg, ker regulacije tega ne dovoljujejo. Zato potrebujemo pri regulaciji več, več fleksibilnosti, ki bodo omogočale tudi take inovacije. In sedaj na vrsti zadnji, Verhoven, ki je ravno tako pomemben, Um, zelo kor, konkretno vprašanje. Pomorski promet, kakšna so pričakovanja glede tehničnega razvoja za zmanjšanje emisij? Um, torej, kakšne kratkoročne perspektive, pa tudi dolgoročne perspektive in kako hitro bi lahko dosegli te cilje in kaj potrebujemo za dosego teh ciljev? Hvala, gospod Eikaut. Lep eh, popoldan želim vsem. Ja, več je razvojev, ki si jih moramo ogledati in ukrepi, ki se um, izvajajo um, v pomorskem prometu, potekajo v okviru mednarodne pomorske organizacije. Najprej gre za učinkovitost in povečanje energetske učinkovitosti, standardi za nove ladje in tudi za obstoječo floto. In to bo imelo svoje posledice, če si ogledamo naprimer prihodnost, kakšne bodo posledice, lahko z upanjem rečemo, da kar zadeva energetsko učinkovitost, eh, torej emisije na kilometr, da gre za zmanjšanje. 50 eh, odstotkov do 2050, ampak to je relativno. Druga razprava je, kako napredujemo pri absolutnih zmanjšanjih. In če si ogledamo pariške cilje, ki vplivajo na te razprave v okviru strategije IMO 2018-2025, kjer gre za te vidike. In podobno kot v drugih sektorjih se soočamo z dejstvom, da bomo še nekaj časa odvisni od fosilnih goriv. Ni tako, da bi trenutno imeli alternativno gorivo, ki bi bilo eh, primirno za množično uporabo. To se bo zgodilo in več je eksperimentov LNG, metan, vodik, ampak nimamo neke magične rešitve, ki bi jo lahko takoj uporabili po vsem svetu, ko govorimo torej o globalnih flotah. Če govorimo o perspektivah, eh, potem eh, gre za 20 do 30 let, ko bomo še naprej odvisni verjetno od fosilnih goriv. In to pomeni, da moramo upoštevati druge mehanizme, tako da bo naša industrija lahko izpolnila cilje iz Pariškega sporazuma. In ta razprava nas bo spremljala do leta 2018 v kontekstu IMO, um, torej energetsko učinkovitost, to smo obravnavali, imamo ukrepe za obstoječo floto, kaj lahko nas pravimo še več in kaj lahko naredimo um, v smislu um, prehodnih mehanizmov in kako lahko spodbujamo inovacije in raziskave, ki bodo zagotovili, da bomo imeli um, infrastrukturo za uporabo alternativnih goriv. To bo razprava do leta 2018 v kontekstu strategije Svetovne pomorske organizacije. Zadnje vprašanje in potem bom obmoknil. Torej,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 je politič, kaj je treba, potrebno glede političnega okvira, da bi sprožili ta razvoj. Če si ogledamo evropsko politiko, potrebujemo dvoje. Prvič je angažma v razpravi v IMO, tam imamo 171 članov in tudi evropske članice EU so tam zastopane ne moremo izgubiti te priložnosti. Se pravi, da moramo poskusiti prepričati tudi partnerjem na svetu, tiste, ki so bolj skeptične in manj ambiciozne glede potrebnih ukrepov. To je prva uh, prioriteta, ki um, na, je potrebna na ravni EU. Drugo pa. Uh, Eh, je podpora za inovacije, za razvoj novih tehnologij, novih goril. Eh, več orodij že imamo okrog, okoli TNT, morske avtoceste, tudi pobuda Evropske investicijske banke, kjer gre za finančne opcije. Torej, te pobude strani EU so dragocene in jih treba še naprej eh, promovirati um, in jih je treba videti tudi v okviru strategije, ki jo predlaga Evropska komisija. Torej diplomatsko delo po drugi strani pa tudi spodbujanje inovacij raziskav. Imamo sedaj eh, to okno za to strategijo v okviru IMO do leta 2018. V drugi fazi, ko bomo zbirali podatke, lahko finaliziramo ukrepe, ki bodo sprejeti na globalni ravni. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. To je um, bil poskus, da bi eh, tako iz tiče perspektive uh, um, dobili pregled nad vsem, um, seveda ne o vseh podrobnostih v 45 minutah. Eh, hvala za te predstavitve. Tudi povedali ste, kaj si želi sektor. Sedaj pa dajem spet predajam predsedovanje um, predsednici. Sedaj pa dobijo besedo koordinatorji. Torej, vsi sektori so tu zastopani in sedaj imajo možnost, da postavijo vprašanja. Gospod Vim Vandenkop je na vrsti prvi. Spreken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 predsednica. Veseli me, da je eh, toliko eh, tu prijateljev eh, tudi islamske iz nizozemske in zato uporabljam tudi svoj jezik. Opravičujem kolego Masima Salinija, ki ima nujno obveznost v Rimu. On je poročevalec v Sinci za poročilo, ki ga pripravlja Bas Eichhout v skupini ELS. In uh, on se bo seveda informiral o tej razpravi. Imam pet vprašanj, vendar najprej želim v dveh, treh stavkih povedati, kakšno je našo, kakšno je našo stališče. ELS eh, želi ohraniti koncept eh, intermodalnega prometa. ELS noče kaznovati eh, cestnega sektorja, temveč ga želi izboljšati. Torej, to je razlika v pristopu. Druge politične skupine želijo storiti prav to, ampak mi želimo izboljšati cestni promet in ga, se ga bolj specifično, ga bolj specifično obravnavati. V eh, interni skupini ELS se jaz ukvarjam z eh, Eh, spre usmeritvijo um, prometa z ceste na druge um, vrste prometa. Ko gre za intermodalnost, pa potrebujemo tudi številke. Številke smo prejeli decembra 2015. ELS, ELS se hoče um, uh, hoče eh, to delo utemeljiti na teh številkah. Imamo določen optimizem, kar zadeva dosego teh ciljev in tudi določen realizem med uh, uporabniki, med proizvajalci. Vendar menim, da je, m, m, lahko združimo oboje. Kaj ti ne smemo pasti v past sveta. Uh, moramo razmišljati kot, kot Euro, Evropski parlament in sicer, da najdemo pravo miro med uh, realizmom in optimizmom. Ne sme biti preveč nacionalnih interesov v tem zelo težavnem političnem trenutku. Želim vprašati predstavnika železnic, švicarskih železnic oziroma gospoda Sutarja, uh, zakaj je teh 510 eh, milijard eksternih stroškov. Eh, komisija se že dolgo ukvarja s tem dosjejem. Kako ste prišli do te številke? Bil sem v stikih s komisijo, ki je rekla, da moramo počakati na leto 2018, takrat boste gotovi dve novi študiji. Drugo vprašanje je namenjeno gospodu Jonaru in sicer pred kratkim. Ehm, smo določili ehm, nove kriterije za avtomobile. Ehm, VW, Mercedes in drugi uvajajo te kriterije v ZDA, zakaj ne v Evropi? In potem vprašanje Airbusa. E, pred kratkim smo obiskali Airbus in to je bilo zelo, ta obisk je bil zelo zanimiv. gre za uh, emisijske cilje za leto 2050. Um, pri emisijah v letalstvu bi, bo prišlo za povečanje 300 do 700 odstotkov v primerjavi z letom 2005. To bo mogoče seveda povezano tudi s povečanjem sektorja letalstva in tudi tu moramo povezati realizem z optimizmom. Uh, Eh, želim si eh, odgovor Airbusa in potem kar za liberične poti. Eh, žal se soočamo z zelo starimi ladjami, z motorji, ki so 30 let stari in zastarani. In če bi ta trg, ehm, torej 2009, se spomnite, da je ta trg bil zelo šibak, torej kaj je treba storiti, zamenjati eh, te motorje starih ladi ali kaj? In vprašanje gospodu Verhovnu. Um, za 2025 je bil sprejet sklep v zvezi z ETS-om in to bo um, um, uporabljeno že leto 2023, tako pravi Svetovna pomorska organizacija. Ampak ali eh, to, Kitajci tega ne bojkotirajo? Ja. Moramo ostati realisti, ampak tudi zelo optimistični, gospod Ertug. Ja, Hvala. Tudi jaz se želim zahvaliti strokovnjakom za te predstavitve. Pogosto govorimo o istih temah in posamezni deležniki ali predstavniki eh, prometnih vrst eh, tu predstavljajo svoja stališča in mnogi so bili z mano že na različnih takih prireditvah in komisij, Evropsko komisijo želim pozvati, tako kot že večkrat, da um, pripravi nek splošen pregled, tako da bomo vedeli, katera vrsta prometa um, mora računati s kakšnimi finančnimi obremenitvami, kajti če se ločeno pogovarjamo z vami, potem vsak posameznik že ve, kaj mora plačati, še bolje pa ve, kaj drugi plača manj. Zato, um, torej mi pa te primerljivosti nimamo. Jaz sem osem let v Evropskem parlamentu in osem let v odboru za promet. Torej, ni mi uspelo prepričati Evropske komisije, da pripravi tak celovit pregled. Vem, da to ni enostavno, kajti Ta primerljivost ni tako banalno vprašanje, vendar dejstvo je, da posamezne vrste prometov uh, za, za se ima tak pregled. Uh, vsak ta um, sektor ima svoj pregled, ki pa ne vsebuje verjetno vseh sestavin In ker bomo dobili sedaj tudi to direktivo o eurovinjetah kot zakonodajni predlog, bo mogoče razprava enaka kot pred desetimi leti. Takrat smo govorili o istih zadevah, se lotevali, lotevali istih problematik. Potem pa je prišlo do kompromisa in pravzaprav bi bilo škoda, če v desetih letih ne bi nič dosegli. Zato še enkrat eh, apeliram, da se naredi tabulo razo in da se poskuša Eh, primerjati posamezne vrste prometa in potem bi lahko rekli, kdo je ki koliko obremenjen, ki so tudi nacionalne obremenitve, kajti v tem eh, je problem, ker imamo različne obremenitve v 28 državah. Naprimer, davek za letalski promet imamo v Nemčiji, v drugih državah tega ni. Potem eh, tudi cestni promet je obdavčen na različen način. In potem um, govorimo o infrastrukturnih dajatvah, naprimer eh, cestnina v Nemčiji um, kaže, kako vsak dela zase, vendar ne, da bi bili usklajeni in ne, da bi iz tega ustvarili neko mrežo. Zato pravzaprav nimam nobenih vprašanj. Situacijo pravzaprav itak poznam in mi se tudi že dolgo poznamo iz. Um, želim samo ponoviti ta poziv komisiji, da um, končno pripravi tak pregled, drugače bo uh, ista, isti spor potekal še čez deset let. Hvala. Sedaj pa dobi besedo koordinatorka gospa Kilonen za skupino GUE. Prosim. Kiitoksia puheenjohtaja. Olisi kaksi kysymystä. Hvala imam dvije uprašanje. Eno uprašanje je povezano s potrošniki in državljani. Torej, kot potrošniki in državljani imamo veliko vprašanj, eh, ki eh, si jih postavljamo. Eh, emisije, podnebne spremembe, energetska učinkovitost, kružno gospodarstvo, obdavčitev, eh, plačilni sistemi, pritiski, eh, razvoj goriv, nove tehnologije in spodbujanje novih tehnologij, kako v sredi vsega tega omogočiti vključitev državljanov v te spremembe in v ta razvoj. Kajti osebno menim, da um, gre tudi os za osebne odločitve ljudi uh, in te še posebej vplivajo in imajo velik učinek pri teh vprašanjih. Vsak ve, da če nimaš denarja v denarnici, je zelo težko reformirati, razvijati, promovirati različne zadeve ali tudi um, omejiti podnebne spremembe, kako bi lahko skupaj vzpostavili učinkovitost, torej naredili neko analizo koristi in stroškov, tako da bomo tako kot politiki, kot tudi vi kot uh, operaterji in kot organizacije, ki zastopate ta sektor, da nam boste vodili uh, k inteligentnim rešitvam, ki bodo obenem eh, zmanjšale škodljive emisije, po drugi strani pa ne bodo vodile v situacijo, ko bi eh, ti sektori delovali v popolnoma v svetu, ki ne spoštuje načel trajnosti. Gospod Lundgren je na vrsti naslednji. Hvala. Veliko je tudi naivnosti, ki zaznamuje to razpravo. Um, ali um, bomo imeli manj emisij v prihodnosti? In če si ogledam komercialni sektor um, in ceste, avtobusi, nekateri pravijo, da je to rešitev za prihodnost in pa moja je to neumnost. Če si ogledamo študijo iz eh, Združenega kraljestva, 90 odstotkov časa eh, avtobusi niso v uporabi, 90 odstotkov eh, imajo 1,6 potnikov. Eh, in se pravi, da imaš 19 eh, potnikov na avtobus, preden bo to. Eh, Eh, tako okolju prijazen promet kot osebno vozilo z enim eh, potnikom. In nikoli se ne bo zgodilo, da bo avtobus eh, v teku dneva imel 100-odstotno zasedenost. V, mnogi, v velikih mestih mogoče ja, ampak takoj, ko greš malo ven na podeželje, se vozijo okrog avtobusi z redkimi potniki. In pravzaprav ustvarjajo več emisij kot eh, osebna vozila in isto se zgodi tudi pri tobornjakih in težkih vozilih. Če si ogledamo model eh, Euro 6 eh, in če pomislimo na Pariz, torej emisije, ki um, so pravzaprav eh, bolj čiste, kot je zrak um, v Parizu. To je torej ta učinkovitost teh vozil. Problem je ta, da imamo znotraj EU zakonodajo, če si ogledam torej, eh, situacijo na švedskem, potem ta zakonodaja omogoča, Eh, potem upoštevamo vedno zelo stare tehnologije. In mnogi uporabljajo tudi dizel iz vzhodnoevropskih držav, prihajajo na Švedsko in tam eh, morajo uporabljati dizelska vozila prvega razreda. Torej imamo situacijo, ko imamo tuje voznika z eh, tovornjaki z visokimi emisijami, ki se pripeljajo na Švedsko in tu onesnažujejo zrak. Zakaj to delajo? Zaradi zakonodaje EU. In če si ogledamo potem osebna vozila, električna vozila, tudi to je popoln nonsens, kajti eh, potem pač eh, proizvajamo energijo nekje druge in razen tega je treba proizvesti tudi baterije in to je eh, eh, zelo toksična, zelo stropina stvar, taka baterija in kaj boš naredil, eh, ko se iztroši ta baterija z njo. Torej, nočem takih alternativ za prihodnost. Mislim, da potrebujemo predvsem novo gorivo za vozila. Ampak Evropska unija ne, mu, ne sme eh, dolečevati pravil, ki vodijo do tega, da je tovorni promet vedno večji v, na švedskem ker imamo omejen čas, eh, kolegice in kolegi, imate eno minuto za konkretna vprašanja. Sedaj dobi besedo eh, gospa Lukašenko za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. To je kompleksna stvar. Ena minuta nikakor ne zadostuje. Uh, Torej, naša razprava kaže, kako težka je ta razprava, kako težko je govoriti o zmanjšanju emisij in o konkurenčnosti. Naše eh, sanje, naši dogovori, naši načrti eh, so eh, nad našimi zmožnostmi in tudi družbeno niso sprejemljivi v nekaterih državah. Torej, mi govorimo naprimer tu o električnih eh, vozilih. Eh, to je po mojo tudi prava smer. Na drugi strani pa um, v EU primankuje infrastruktura. Lahko se pideš 100 km, um, ne, da bi um, moral napolniti baterijo. Eh, ne morem si predstavljati, da bi lahko s takim vozilom uporabljali avtocesto, da bi se z njim vozili po avtocesti ko gre za težka vozila za tovornjake, eh, ki se eh, vozijo po določenih državah. Eh, in gospod je govor, pred mano govoril o tem, motorji pogosto niso v skladu s predpisanimi standardi, predvsem, ko so to tovornjaki, ki prihajajo iz, od, izven EU. In um, naprimer um, v Ukrajini in tako naprej, iz Ukrajine. Um, Następnie wspólny. E, naprimer, e, gorivo iz Ukrajine sploh ne bi imel to dovoljeno pri nas. Potem javni prevoz. Seveda za cesta, za mesta je to zelo primirno, ampak za druge območja, pa ne gospod Kramar. Želim eh, povedati, da danes zastopam gospoda Lalunda eh, in zato imam besedo kot koordinator, ne samo eno minuto, to smo hotel povedati. Vsi smo za internalizacijo eksternih stroškov, vsi so za enake pravice za vse, vsi so za mobilnost, ampak eh, samo tehnično naj, si, naj bi se nekaj spremenilo, tako pa ne bo funkcioniralo. Naš cilj je zagotoviti mobilnost in varovati podnebje. Oboje možnosti možno, vendar ne, če vse ostane kot je. Naprimer, ciski, cestni promet. Hansjo Vogel je bil uh, župan Mintna pred 45 leti in takrat je rekel, cesta mori naše, eh, naša mesta, kdor se je cesta eh, bo, bo požil smrt. Torej, mest, kajti več bo nesreč, več bo zastojev in dovolj prostora. To ne more biti cilj. In zato moramo spremeniti mobilnost v celoti. In če pomislite, da 90 odstotkov vseh važen poteka po mestih v Nemčiji, 90 odstotkov vseh važen so krajše od 6-6 km. In Avto stoji 23 ur, potem se tako ne more nadaljevati. Ne gre samo za tehnične spremembe, temveč za spremembe ravnanja in to mora biti naš splošni cilj. In sedaj nekaj o eh, letalstvu. Seveda potrebujemo vse vrste prometa, tudi na eh, podeželju je. Um, avto včasih bolj ekološki kot prazen avtobus. Ampak 40 od 100, 84 odstotkov ljudi živi v mestih in bo živelo v mestih. Um, 30 milijard dobijo letalske družbe letno od eh, potrošnikov, ker ne plačujejo davka na eh, kerozin in na mednarodnih relacijah tudi ne plačujejo DDV-ja. Železnica pa to plačuje in je zato v nekonkurenčnem položaju. Um, um, torej, um, um, veliko letov je iz Študgarda v Frankfurt, um, ampak um, in je ceneje kot z vlakom, čeprav bi bil celo z vlakom hitrejši. Um, in eh, to pravzaprav sploh ni logično. Dobro, če me prekinjate, bom pač nehal. Zdaj pa dobi besedo gospod Demesmekar. Ja, Hvala lepa. In tudi jaz <laughs> lahko lepo govorim nizozemsko. Imam nekaj vprašanj za gospoda Junarta. Nieuwer wagenpark, bijvoorbeeld, door, eh, met behulp of door, door middel van Torej, ko gre za davčne spodbude, uh, je to nekaj, kar počnemo v moji državi. V Belgiji imamo davčne spodbude. Če tudi je Belgija država, ki ima najvišjo stopno avtomobilov, ki so mlajši od dveh let. Če pogledate okoli sebe, si lahko rečete, da eh, številni ne izberejo tega, da imajo službeno vozilo na leasing? Seveda ne. Vsi imamo svoje avtomobile, kar je seveda strošek. Potem drugo vprašanje. Zunaj Evropske unije se dajo spodbude za uporabo obnovljivih verov energije in tam raste trg za nizkoglične avtomobile. Po drugi strani pa Evropska unija daje spodbude za motorje na notranje zgorevanje. Torej, investiramo v to 44,7 milijard evrov v Evropski uniji, ne bi bilo bolje investirati več v obnovljive vere energije? Hvala lepa. Ne. Hvala lepa, besedo ima zdaj gospod Majsne. Prosim, poskušajte biti kratki, kajti zato bomo imeli potem še čas za odgovore naših strokovnjakov. Izvolite. Gut. Najprej sem mislila, da moram počakati, da bodo eh, strokovnjaki odgovorili. Ne. Torej, marsikaj se je že zgodilo in se še dogaja v posameznih sektorjih eh, za zmanjševanje emisij. Ena od ključnih točk je za me infrastruktura z alternativne energije. Pred nekaj leti smo pripravili ustrezno zakonodajo, svojo politično skupino sem spremljala to zakonodajo in kot parlament smo eh, si želeli še bistveno bolj ambiciozne cilje, kot so kasneje sprejeli države članice, kar je posebno jasno. Eh, Sestnega sektora so povedali da lahko mobilnost, elektromobilnost zagotovimo samo, če imamo povsod eh, vtičnice, tudi v trgovinah in podobno, ne samo na črpalkah. To je nekaj, kar moramo spremeniti, ampak trenutno ni moč nič eh, narediti na tem področju. Govorili smo tudi o prehodu na druge eh, oblike prometa. Zakaj se tukaj še ni veliko zgodilo? Mislim, da veliko premalo Eh, veliko preveč govorimo samo o eh, prehodu z ceste na železnico, ne pa tudi z ceste na eh, vodo. Je to zaradi tega, ker nimamo dovolj intermodalnih središč ali zakaj? Drugo vprašanje se nanaša na železniški promet. Mogoče bo to napačno zvenelo za predstavnika Švice, ker tam zadeve dobro delujejo, ampak v Nemčiji in drugih državah imamo občutek, da se premalo uporabljajo eh, tehnologije, eh, ki bi omogočile eh, polpriklopnike prevažati po železnici. Teh možnosti je veliko, se pa premalo uporabljajo zaradi tega, ker zahtevajo spremembo infrastrukture. In še eno vprašanje glede eh, celinskih voznih eh, poteh. Eh, Eh, rekli ste, da eh, vodik ni dovoljen na barkah, zakaj ne? Če sem vas prav razumela in še zadnje vprašanje za gospoda Ferhofna. Omenjali ste infrastrukturo, to seveda drži. Eh, vprašujem, sprašujem pa čisto konkretno, ali imate seznam eh, pristanišč, ki ne predvideva infrastrukturo, naprimer eh, za upravljanje z odpadnimi vodami? To sprašujem zato, ker sem za Vajsko morje slišala, da imamo križarke, ki potem uh, vežejo žveplo in zaradi tega, ker eh, ne najdejo ustrezne infrastrukture pristanišča, zadevo preprosto spustijo vodo. Imate primere takšnih eh, luk, ki bi jih bilo treba spremeniti? Hvala lepa. Hvala, sedaj bom pa res postala stroga in vam bom vzela mikrofon, če boste govorili dlje kot eno minuto. Kajti res si želimo imeti čas za odgovor za strokovnjake. Gospa glas, izvolite. No, bom poskušala biti čim bolj hitra. Eh, vemo, da si na vseh straneh eh, prizadevajo, veliko imamo dobrih eh, bark, ampak slediti morajo tudi dejanja, ne samo besede. Gospodemu Sutru sem zelo dobro poslušala in zdi se mi dobro, če bo v Švici uspelo tranzitni promet zmanjšati pri uh, eh, tovornjakih na 650 eh, tisoč, zdaj prihajam iz Tirolske, 200 tisoč eh, tovornjakov vozi čez Brenner. Kakšne ukrepe sprejemate, da bi dosegli ta cilj 650 tisoč tovornjakov čez Alpe? To bi me zelo zanimalo. Imamo tudi Brinerski tunel, v katerega smo investirali, imamo težave sektorske prepovedi, vožne omejitve prometa. Tako da imamo težave. Je ta trend, eh, eh, da bi eh, tovorni promet postal bolj lukrativen, tega ne uspem. Kaj naj naredimo, da bi prišli iz ceste na železnico? Hvala lepa in zato, ker ste se držali časa, gospod Milterberg. Hvala. Ne želim razočarati svojega kolega, gospoda Vadekampa in bo nadaljeval v nizozemščini. Mm houden. Want er is al heel veel gewisseld. Uh, dank overigens dat u hier allen aanwezig bent. Torej, naši strokovnjaki so tu, da nam odgovorijo. In me zanima, kaj menijo glede tega, da bi dali EFSI ključno vlogo pri investicijah v strateške infrastrukture. Kakšne so pa vaše izkušnje s tem skladom? Ste kaj izkoristili ta sklad za infrastrukture in potem me tudi zanima, če imamo konkretne primere, ki jih poznate, ki so dobili veliko spodbud in ki potrebujejo tudi evropsko pomoč. In potem govorimo o strategijah. Ali še kaj manjka v strategiji? Ali bi morali še kaj dodati? Kaj bi še potrebovali? Gospod Koh je naslednji. Hvala lepa, tudi jaz imam vprašanje za gospoda Suter. Tako kolega van der Kamp, eh, sem se čudil nad vašo številko 500 milijard letno izternih stroškov, 90% v cestnem prometu. Ne zanima me toliko eh, stroškovna navedba, ampak povezava med stroški in koristi. Prav gotovo ste to razmerje tudi ugotavljali, mi lahko nekaj več o tem poveste. Hvala lepa, gospod Koh. Gospod Riki, izvolite. Euh, Imam vprašanje za gospoda Novačeka, vendar to morda lahko tudi drugi na to odgovorijo. Kar zadeva uh, motorje, motori lahko uporabljajo različna govorija, biogoriva, lahko imamo hibridna. Uh, hibridna goriva, imamo različne baterije. Ali ta raznolikost lahko omogoči lažji prehod? Ali morda doslej še nismo bili dovolj uspešni pri tem? Želijo biti optimističen? Na vse zadnje nam je le uspelo uh, odpraviti lokomotive, ki so zdravljali na premok. Hvala. Zdaj pa naši strokovnjaki. Glede 500 milijard eh, stroškov za zunanje stroške. Imamo veliko vprašanj, na katera prosim, da odgovorite. Imamo malo časa. Dve minuti za vsakega strokovnjaka. Vsak, vsak ima dve minuti. Ne vsi. S'il est un peu tard, c'est bien, tout le monde suit. Allez-y, nous commençons. Kar začnemo z strokovnjaki. Izvolite, z moje desne začnemo. Paul, um, Van Kamp. Gospod Van der Kamp eh, je omenjal. Začeli bomo uh, na moji desni z strokovnjaki. Nisem rekla zadnji govornik, da bo spregovoril. Izvolite. Ja, no, sorry, I just didn't. Eh, se upravičujem, nisem vedel, da je bilo kakšno vprašanje direktno name postavljeno. No, kakorkoli, eh, lahko se odzovem na nekatere stvari. Jaz se predvsem ukvarjam z učinkovitostjo in to sem želel pokazati tudi s svojimi grafi in če se pogledamo, kakšne možnosti so na voljo, potem eh, vidimo, da lahko gremo v različne smeri. Učinkovitost seveda potrebujemo, investicije v biogoriva in tehnologija je na voljo. Izzivi so izjemni, vse smo videli v grafu. Sej veste, koliko 90 odstotkov procentov imamo emisij iz eh, prometa, bistveno moramo spremeniti to situacijo, prav tako moramo marsikaj spremeniti na področju prehoda na druge vrste prometa. Potrebujemo tudi temeljne spremembe v eh, družbi. Poročilo veliko govorimo tudi različnih medsebojnih povezavah med eh, sektorji, govorimo o prometnem sektorju, hkrati pa moramo vedeti, kaj se dogaja z rabo tal, kaj se dogaja v industriji, kaj se dogaja v naši eh, kulturi, turizmu in na drugih področjih. Vse to močno vpliva na emisije iz eh, prometa, kajti ukrepi v drugih sektorjih prav tako lahko izboljšajo situacijo. Želel sem eh, poudariti sistemski pristop in medsebojne povezave med različnimi sektori, ki morajo vsi prispevati k izboljšanju. Povezava med eh, prometom in emisijami toplogrednih kepinov je jasna. Vprašanje pa je vedno, koliko prometa potrebujemo, kakšne so eh, nujne prometne povezave, ki jih potrebujemo za funkcioniranje našega gospodarstva in česa ne potrebujemo toliko. Naprimer, na ravni mest eh, imamo veliko možnosti za izboljšanje. Hvala lepa, gospod Sutar. Več vprašanj je bilo naslovljenih name. Eno vprašanje glede metodologije izračuna zunanjih stroškov. Že 20-30 let je to formula, po kateri se izračunajo eksterni stroški, uporabljamo stroške eh, nesreč eh, drugih vplivom, eh, te metode se aktualizirajo in seveda na določenih področjih je znano še na začetku, naprimer pri ocenjevanju škode na ekosistemih. Mogoče bomo to v prihodnosti lahko tudi vključili večkrat smo slišali, da potrebujemo boljše številke, eh, utemeljene številke, Eh, pri, za primerjavo financiranja in stroškov. Naj povem, da delamo take študije zelo pogosto in zdi se mi zelo napete. Ni pa treba misliti, da se bo v razpravi marsikaj spremenil, če se bo številke spreminjali. Številke poznamo, veliko takih eh, študij smo opravili. Če vzamemo stroške in prihodke eh, vseh nosilcev promena, nišče ne plačuje, ne pokriva vseh svojih stroškov, če upoštevam tudi stroške dela in okoljske stroške. Seveda so velike koristi prometa eh, za eh, ekonomijo, za nacionalno ekonomijo, vendar pa ne moremo preprosto stroško primerjati z eh, koristmi. Kar je korist tako velika, je treba upoštevati tudi stroške, kar pa ne pomeni, da to ne prispeva k povečanju eksternih stroškov. In še, mogoče še nekaj. GDMUF načrtuje novo študijo, kjer bo vključila različne stroške, stroške infrastrukture, okolja, tudi internacionalizacija, to, kar se že že plačuje z prispevki. To bo vsekakor zelo koristna študija in osnova za nadaljne razprave, kar zadeva ukrepe eh, tranzitnega tovornega prometa. Lahko moj kolega iz eh, železnic nekaj več pove, zakaj tam to dobro deluje. Gospod Čenart. Hvala lepa. No, zdaj pa se vrnem na vprašanje gospoda Van der Kampa, ki je primerjal ZDA z Evropo, rad bi se vrnil. Uh, k vašemu pozivu, da eh, naredimo, eh, da, da smo realistični, pa tudi optimistični. Realistično je, da, je, da so trga v ZDA in Evropi zelo različna. Imamo različne zakonske zahteve za eh, tovornjake v ZDA kot v Evropski uniji. Zato tovornjaki izgledajo nekoliko drugače v ZDA. Tudi cestna infrastruktura je drugačna v ZDA v primerjavi z Evropsko unijo. Imamo razlike glede uh, teže, ki jo vozijo, glede uh, obsega uh, tovornega prometa. Če si pogledate emisije uh, v primerjavi, bi. Uh, evropski tvornjaki imeli 60% manj emisij kot v ZDA, tudi če nimamo pravi standardov za tovornjake v EU. Če si pogledate, kaj so proizvajalci tovornjakov naredili eh, v zadnjih petih letih, boste videli, da je v poprečju eh, znižanje porabe goriva za 8 odstotkov. Na koncu poraba goriva pomeni strošek eh, za uh, operaterje. Ena tretjina, če sem dobro razumel, to bo kolega na moji desni lahko tudi povdaril, ena tretjina stroška prometa je povezana z eh, porabo goriva. Če imamo komercialnega prevoznika, je zainteresiran za eh, proizvodno bolj učinkovitih tvornjakov, kar zadeva porabo goriva. To je prvo. Kar zadeva uh, vlaganja uh, v. Mm, to je nekaj za prevoz. Tukaj ne gre samo za vzorce, gre za to, kdo, eh, ko gre za patente, je treba pogledati, kdo je pridobil patente. In vem, da imajo evropski proizvajalci patente posod po svetu. Ko gre za investicije v alternativne vire. Če si pogledate električne navozila, Kitajska vodi, Evropska unija je druga, ZDA pa eh, so na tretjem mestu. Toliko, zdaj pa gospod Meč. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod in gospodje, poskušal bom um, biti čim bolj izčrpen, morda pa bom odgovoril tudi pisno. Kaj zadeva eh, primerljivost in večja transparentnost, kot je povedal gospod Ajkut, je to zelo dobro, ne smemo ničesar uh, skrivati, moramo pa primerjati jabolka z, z jabolki, ne pa jabolka z oranžami. Moramo upoštevati tudi profesionalno storitev, upoštevati moramo komercialne storitve v cestnem prometu, z komercialnimi storitvami, v drugih eh, oblikah eh, prometa. In ko govorimo o komercialnih storitvah, eh, to tudi mislimo. Ko gre za izkoriščanje prometa, moramo najbolje izkoristiti, za intermodalnost moramo čim bolje izkoristiti vsako vrsto prometa. No, če ne moremo upravljati avtobusa na učinkovit način, potem eh, Eh, podjetja ne bi eh, več eh, se ukvarjala s takšno dejavnostjo. Moramo izkoristiti vsak obliko prometa na najboljši način. In če grem nazaj, gospod Vander Kampo, potrebujemo vsako obliko prometa, vendar jih moramo dobro kombinirati. 70 odstotkov predstavljamo, komercialni promet se povečuje. Zdaj pa se moramo vprašati, kako oblikovati bolj pametno in dobro zakonodajo, kar zadeva ostale komentarje. Gospod eh, Kramer, eh, omenjali ste, da moramo razmišljati tudi o spreminjanju razmišljanja v sektorju, ki ga predstavljam sam. Če zaključim, ovirajo nas eh, različne nacionalne strategije. Naše storitve so čezmejne, ne ostavimo se na mejah mest in držav v Rotterdamu imamo naprimer prepoved dizelskih avtobusov eh, do leta 2020, eh, tudi pri inovativnih eh, motorjev. In če imamo sile, kot jih omenja gospa Majsne, do leta 2020, potem tu nekaj ne deluje, potrebujemo neutralnost, stroškovno neutralnost. neutralnost in različne alternative. Če si pogledamo dve vozili, moramo razmisliti, kaj eh, ponujata dve vrsti vozil in kakšno tehnologijo potrebujete. Hvala lepa, gospod eh, Brž. Eh, kar zadeva emisije v življenjskem ciklu, to je bilo vprašanje postavljeno že večkrat. Če si pogledamo uh, Eh, emisije za električno gnana vozila, železnice oziroma vlake za zasebno in eh, komercialno eh, potovanje. Vsi kažejo, da je železnica okoljsko najbolj učinkovita. Največji vpliv imajo baterije pri električni, pri, pri motorih z notranjim izgorevanjih pa gre za porabo goriva. Seveda je to odvisno od mnogih faktorjev, ampak govorim o povprečnih vrednostih. Kar zadeva vprašanje, kako spodbuditi intermodalni tovorni promet. Dejstvo je, da potrebujemo investicije, da bi omogočili um, prenašanje. Um, pri, tovrnjaški prikolic na, na vlak. Zato potrebujemo ustrezno cestno infrastrukturo, ki omogoča izboljšanje prometa in omogoča dostop do železnice. Prav tako pa moramo imeti ustrezno ponudbo. Kako pripraviti ljudi do tega, da, da prijedejo na železnico? Seveda zato potrebujemo ustrezne spodbude. To je najbolj enostavno. V Švici ustrezno oblikujemo eh, cene in imamo eh, olajšave pri dajatvah, eh, kar omogoča ekonomsko ugoden prehod na železnico. Kar zadeva same investicije, bi predstavil rešitev, ki jo imamo v Švici, imamo zelo koordiniran javno sprijet način financiranja infrastrukture. Zadnjo leto imamo infrastrukturne sklade, ki pokrivajo vse stroške za izgradno in širitev ter vzdrževanje železniškega omrežja, ki se financira iz različnih eh, virov. Hm, takšen sklad namramo spostaviti tudi za ceste. Na ta način eh, lahko dobimo neko eh, splošno. Eh, nek splošni vir za investicije, s katerim lahko sledimo neki eh, enotni celoviti strategiji prometa. Hvala lepa, zdaj pa dajem besedo gospodu Novackijo. No, zapisal sem si dve, tri vprašanje. Najprej, kar zadeva ambicije letalstva, dejstvo je, da se soočamo z velikimi izzivi zaradi povečanja cestnega prometa. Želimo si mm, zmanjšanja emisij do 2050, eh, primerjavi z 2005, dve stopini, kako bomo to dosegli, različne eh, module, želimo si enotno evropsko nebo in eh, trgovanje z oglikom. Seveda pa moramo tudi spodbujati inovacije v Evropi imamo odličen projekt, projekt eh, čistega neba, to je zasebno partnerstvo, 4 milijarde je investicijski volumen, velik del financira gospodarstvo, to je zelo dober primer, če pa se to primerja z Eh, različnimi drugimi pobudami. Okoli 3 milijarde letno v prijerba sofinanciramo v alternative. Vidite, eh, kako veliki izziv je to in eh, zdi se mi pomembno, da zakonodajalci podpirajo tak raziskovalni program. Tukaj imam še eno vprašanje glede primerjav železnice in letalstva. Pred 20 leti se je zgodilo nekaj zelo pomembnega, to je bila vzpostavitev eh, enotnega letalskega trga, kar je izjemno spremenilo letalsko industrijo in pripeljalo do izjemne konkurence. Eh, ko sem se pripravljal na to razpravo, sem si ogledal zelo znano študijo primera ki jo okoljevarstvenike večkrat eh, podajajo in sicer gre za Madrid in Barcelono in eh, prevoz med eh, njima. Imamo samo enega operaterja, če pogledamo lete. Zato, ker trg železniškem prometu še ni odprt za potniški promet skratka, en eh, ponudnik železnice, pa pet letalskih družb, eh, dve španski, portugalska, norveška, Legacy, Leisure in tako naprej. To so različne letalske družbe. Uh, v monopolističnem sistemu imate visoke eh, cene, eh, če pa imate veliko konkurenco, pa niže cene. Zato je letalski prevoz tam cenejši od železniškega. Hvala lepa. Hvala lepa. Razumeli ste moj signal, kar nadaljujete, gospa. No, če se najprej odzovem na vprašanje, vima Vandrkampa govorimo o zelo starih eh, ladjah. V zelo starih ladjah lahko imamo tudi nove motorje. Eh, star motor pa tudi ne pomeni, da bolj služuje kot uh, nov motor. To zveni zelo paradoksno, ampak to smo gotovili, ko smo uh, opravili meritve uh, na terenu, tako da bi videli, kakšne so realne menitve meritve, kar ne bi pričakovali na akademski ravni. Prav gotovo bi si želeli podpore parlamenta, saj tudi podpiramo radijske prevoznike, kar zadeva prispevke v zgrad za čistejši rečni promet, kar eh, prinaša denar tudi iz Evropske investicijske banke, tudi tam potekajo razgovori z Evropsko komisijo in Evropsko investicijsko banko. Tukaj bi si želeli tudi vašo podporo, eh, kaj ti eh, ladijski operaterji eh, so zelo pripravljeni kaj storiti. Če nadaljujem s vprašanjem gospe Meissner, kar zadeva intermodalnost. Tukaj nimamo toliko težav z eh, obstoječim trgom, tudi kontejnerskim, saj imamo velike multimodalne operaterje. Izziv je, da eh, prodremo na eh, trge, kontinentalne trge in tukaj nekaj se začne že izobraževanje. Če imate logistično izobrazbo, ne izveste nič, ali praktično nič o kopenskem eh, vodnem prometu, je ne veste, kako vključiti ta sektor. Eh, tukaj treba nekaj narediti, potrebujemo še dodatno delo na tem področju, zato da bi eh, to vrstno izobraževanje vključili v učene načrte iz logistike. Potem pa imamo zakonodajo RIS, eh, rečni informacijski sistem, eh, ki je bil razvit eh, iz varnostnih razlogov, ampak vsi podatki glede prometa, kje je moj tovo, kje je ladja, kakšen je predviden čas prihoda, to je nekaj, kar želimo dati na voljo čezmejno, da bo lažje uporabljeno, pa tudi zato, da bi napolnili eh, ladje. Želimo si polne ladje, to je iz ekonomskega vidika eh, bolj korisno. Seveda pa moramo opraviti spremembo direktive o RISO, drugače tega ne moremo narediti, ne moremo vlagati tudi v medsebojne povezave z eh, pristanišči, ker to še trenutno ne deluje z RCM. Hvala lepa. Gospod. Ferhofen, še vi. Če začnem z vprašanjem eh, trmastega Evropskega parlamenta pri ETS-u, e ki ga bo stavil gospod Vanderkamp, potrebujemo ustrezno ambiciozno evropsko strategijo, ki nas mora pripeljati naprej. Kako to doseči? Uh, E, mislim, da vem, kako deluje mednarodno pomorska organizacija. Moramo prepričati polarizacijo. To je izjemno pomembno. Tukaj imamo tudi razliko med razvitimi in državami v razvoju. Tukaj moramo biti pazljivi, da ne bomo naredili napačnih korakov, če bomo ultimato. Ultimat postavili dve leti kasneje, e, potem ko je ima to sprejela, e, bo to prepozno. Še vedno bomo vodili razprave glede vprašanja ETS-a. Kar se je vprašanje gospe Majsne, pravzaprav dve vprašanje deloma eh, je intermodalnost povezana tudi z eh, pomorskim prometom in tukaj moramo narediti eno veliko stvar. In sicer moramo dobavniti notranji trg, še vedno imamo eno obliko, ki tega nimamo, glede poročanja o formalnosti. Predlog komisije naj bi spremenil eh, direktivo o potrebah po poročanju. Eh, če bi Evropski parlament unudil svojo podporo, bi to zelo ocenili, kar pa zadeva sprejemne no, infrastrukturo v pristanišču. Ne, nimam nekega seznama takih pristanišč, ampak dejstvo je, da sloh pri eh, križarkah eh, prihaja do takšnih eh, težav. Imamo pa seveda tudi direktivo o infrastrukturi v pristaniščih, kjer lahko to rešimo. Imamo pa poseben problem glede vode za spiranje strdalnikov, ki se uporabljajo. Tukaj imamo predvsem emisije Eh, SO2 mm, oziroma žvepla, tukaj imamo eh, konflikte med direktivo o emisijah žvepla in emisijo o varovanju voda. Včasih žveplo ne vpliva na kakovost eh, vode, v drugih primerjih pa lahko do tega pride, če podjetja vlagajo v te čistilce oziroma E, te strgalnike potem eh, morajo vedeti, da se bodo tudi ustrezno uporabili. Hvala, sedaj bom dala besedo še našem poročevalcu in potem bomo zaključili. Uh, Zelo na kratko. V poročilu imamo nekaj zadev, ki so medsebojno povezane, to smo povedali že čisto na začetku ko smo govorili o spremembi eh, razmišljanja, delovanja, eh, intermodalnosti in tako naprej. O tem bomo razpravljali, seveda pa se bomo potem posvetili posameznim sektorjem, kjer eh, vidimo različni razvoj dogodkov. Naredili bomo pregled, katerim se bomo posvetili vsem vprašanjem in vsem dogajanjem v različnih sektorjih. Kar smo tukaj slišali, in to bo veliki izziv, kar je spet povezano z tem, kar je povedal gospod Vanden Kamp potrebujemo neko ravnovesje. Če si pogledamo izzive, ki jih imamo in nujnost reševanja zadeve in jasne zahteve različnih eh, sektorjev po postopnem pristopu, vidimo, da so tu nesel ravnovesja in eh, nekje bomo morali zadeve reševati. Eh, popraviti in povezati. Naj gospodo Van der Kampo nekaj povem, tukaj ne gre za nasprotje med realizmom in optimizmom, kaj ti eh, cilji po Parizu so zelo jasni, želimo si preprečiti nadaljne podnebne spremembe. Eh, to se pravi, da bomo imeli realizem proti realizmu, kar bo še težje za iskanje nekega ustreznega ravnotežja. Eh, se pa želim, že veselim del na začetku aprila, bomo imeli prvi osnutek, ampak to je šele začetek procesa. Najlepša hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Hvala našim strokovnjakom, kaj ti bili ste res dobri, vendar mislim, da vas bomo še potrebovali, ker bomo, ker smo tu še začeli z delom pravzaprav in bo razprava še potekala. In hvala našemu pročevalcu za vodenje te razprave. Torej, s, s tem smo šele začeli. Žlo, še zelo daleč od cilja smo, torej imamo cilj za leto 2050, da čas teče hitreje, kot se nam zdi. In čisti promet cestni, rečni, železniški in letalski, je nekaj, za kar že imamo določen zagon. In naj povem, da sem zelo vesela ciljev, ki so jih dosegla odložena pametna mesta, recimo Malmo. Malmo je pred ima dnevoma dobil uh, nagrado za urbano načrtovanje strani Evropske komisije zaradi dobrih praks. No, seveda še veliko dela pred nami. Gospod Eto, ki je govoril o eurovinjeti, potem imamo RTNT, potem imamo eh, Junckerjev načrt za infrastrukture, imamo številne intermodalne platforme, ki treba obogatiti in tudi avtomobilska industrija. Tudi vi nas morate spremljati spremljati. Torej, ne smemo imeti bitke med panogo in nami, ne, moramo imeti skupne cilje. Imeli smo več poročil že na to temo in mislim, da bomo res lahko reindustrializirali domobilski sektor in to je pa seveda ogromen izziv, ker gre tu za 13 milijonov zaposlenih v Evropi. Torej, tu gre za velik izziv. Želim vam vsem vel, veliko poguma, veliko sreče, poročevalcu eh, Basu Eichhautu in tudi soporočevalcem v Senci. Torej, tu se sedaj res lotevamo pomembnih izzivov za planet, za zdrav državljanov. Poleg tega pa je to tudi zelo pomemben gospodarski sektor. Hvala še enkrat vsem in kmalo se vidimo. Mislim, da vam res lahko zaploskamo in lahko tudi zaploskamo našemu poročevalcu in poročevalcu senci, ki bodo se sedaj lotili zelo pomembnega dela. Upam, da bo ta, to poročilo tudi zelo ambiciozno.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 Če želite se pogovarjati z našimi govorniki, prosim zapustite dvorano. Ponavljam, njemo veliko časa. Če se želite pogovarjati, gospod Airbus, kako mi je ime? Gospod Jeri Novaški pogovarjajte se zunaj, prosim. Torej, vsi naši dragi strokovnjaki, prosim, pogovarjajte se zunaj, mi moramo nadaljevati z našim delom. Hvala lepa. Nadaljujemo. Točka 9. Približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev. imamo mnenje, ki je predstavnosti odbora IMKO. In kar dajem besedo gospod Kistrelj, potem bomo dali besedo več počevačem v senci. In tudi komisiji bomo dali priložnost, da se odzove. Gospod Tegor, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala vsem plačevalcem v senci za konstruktivno sodelovanje in za njihovo potrpežljivo v številnih razpravah, pa tudi, ko se nismo strinjali. Res cenim njihovo delo in njihovo žel, da najdemo kompromisno rešitev. Glede odločenih res bistvenih zadev, No, mnenja so res zelo različna in to je pomenilo, da smo morali odložiti glasovanje o tem mnenju. Za nekaj tednov so lahko dosegli kompromis. Hvala za vse delo, ki ste upravili doslej. No, tako smo danes v nekoliko nenavadni situaciji, kajti zdaj se pogovarjamo o predlogi sprememb, vendar kompromisnih predlogov še nismo zaključili. Gled, več stvari smo dosegli, kompromis zlasti glede izboljšanja zakonodajne skladnosti, vendar glede številnih političnih točk še nismo prišli do rešitve. Največji problem je pri grajenem okolju, ko gre za prometne storitve in blago. Po mojem mnenju bi moralo biti grajeno okolje v področju porabe te direktive in izvajalci prometnih storitev bi morali dati jasne roke za to, da bodo zagotovili, da so njihove grejene infrastrukture popolnoma dostopne ljudem, ki so omejeno mobilni. Gotovo se moji kolegi s tem strinjajo, vendar moramo se še pogajati glede, kako bi lahko najbolje to dosegli. Upam, da bomo dosegli kompromisno stališče tudi glede dostopnosti eh, naprav za nakupovanje eh, vstopnic in terminalov za samopostežno kupovanje vozovnic. Vse te naprave morajo biti popolnoma dostopne, vendar moramo še uskladiti kompromise glede tega in glede rokov za Eh, posodobitev naprav. In potem še kompromis glede tega, ali turistične storitve, kot recimo uh, eh, nastanitev in, gostin, in gostinstvo, je treba vključiti v področje uporabe te direktive. Tudi glede tega se še pogajamo. Torej, do zdaj smo dosegli nekaj napredka v naših začetnih pogovorjih, vendar ta zakonodaja je res zelo pomembna za to, da zagotovi pomoč, pa tudi neodvisnost ljudem, ki so omejeni pri mobilnosti. To, to je torej zelo pomembna zakonodaj in moramo še marsikaj storiti, moramo se še veliko pogajati. Prihodnji teden bomo imeli še en sestanek poročevalcev v Senci v, e, in potem bomo o tem glasovali na odbor 11. aprila. Upam, da bomo res dosegli kompromis ki bo spremljal za vse skupine. Hvala. Ni več. No, očitno je bilo res všeč. Ja. Jaz jo bom, eh, bom nadomeščal, ona se pa kmalo vrne. Sedaj bom kar dal besedo gospodu Kohu, ki je pročeval, tu senci, izvolite. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Ja, lepa gospod. Ehm, predsedujoči, najprej čestitam poročevalcu gospodu Kitu Taylorju za odlično upravljeno delo. Kot eh, so ostranitev skupine za invalidnost eh, v Evropskem parlamentu pred mnogimi leti, se seveda zelo zanimam za upravičene potrebe invalidnih eh, ljudi. Zato si ne želim graditi gradov v oblakih, ampak si želim izboljšati vsakodnevno življenje teh ljudi. Zato moramo še veliko delati na kompromisih, ki jih je predstavil Keith Taylor, sploh eh, pri vprašanju, ali bomo vključili eh, grajeno okolje, pa tudi turizem, tudi z športnimi objekti na plažah, pa tudi e, mestni promet, vključili v področje uporabe te direktive. E, ENS ima s tem določene težave, izhodični predlog eh, komisije je takšno, da bi morali razširiti vse ta področja. Kar zadeva turizem, tukaj nimamo prave pristojnosti za urejanje tega področja in tudi posledice bi bile grozne, če si predstavljate, da bi stari gradovi, ki so pod spomeniškim varstvom, morali biti pregrajeni zaradi uh, vodenih ogledov, ki bi jih, morali, ki bi jih ponujali uh, obiskovalcem. Tukaj bi morali omogočiti drugačne rešitve, naprimer digitalizacijo. E, potem imamo mestni lokalni promet. Tukaj e, nimamo tega prometa vključenega v področje uporabe direktive, ampak s tem še bomo še ukvarjali, kar zadeva e, grejeno okolje. To je ključno vprašanje, pri katerem nismo enotni in tukaj upam, da bomo da si bomo natančno pogledali eh, ureditev eh, grajenega okolja eh, na tem področju, da bi ugotovili, ali ni potrebno sektorsko poročilo za to področje. Vprašanje je, ali bomo to vključili v to uredbo ali šele kasneje. Evropska komisija tukaj prepušča državam članicah, da to uredijo. V prometu imamo že več možnosti pomoči za ljudi z omejeno mobilnostjo. Ugotoviti moramo, kaj je že na voljo in kaj še nujno dodatno potrebujemo. Želimo si zakonodajo, ki bo blizu realne situacije, ne pa nekih eh, sanskih določil in to od nas pričakujejo tudi voljivci in ko želimo ponuditi nek realističen, koherenten tekst, eh, ki ga podpira večina našega odbora, trenutno tega zaenkrat še nismo dosegli. SND smo podpirali pri eh, predlogu za predstavitev glasovanja in upam, da bo poročevali še naprej tako pripravljen najti nek širok kompromis, tako da bomo na koncu lahko še svet pri, uh, prepričali v to, da je promet pomemben del eh, te direktive in da moram njej tudi ostati. Hvala. Hvala lepa. Gospod Ertok, izvolite. Um, Hvala. Hvala poročevalcem in poročevalcem v senci in upravičujem se, gospe Senalovi, oziroma moram se opravičiti v imenu gospe Senalovi, ki se je morala odvežiti sestanka v odboru. Imko, bom prebral njeno stališče. Hvala poročevalcu za, za to, da se je skušal najti kompromis. Mi lahko podpremo večino kompromisov, kot so sedaj oblikovani. Podpiramo širitev področja uporabe na terminale za prodajo vozovnic, pa tudi digi, digitalnih eh, spletnih strani za prodajo vstopnic. Tudi podpiramo to, da ne pride do podvajanja obstoječe zakonodaje. Zakonodaja se mora uporabiti le, če ne obstaja takšna zakonodaja drugot. Če pa ni zakonodaja, nekaj boče potem je treba uporabiti evropsko zakonodajo. Zdi pa se, da je težko najti kompromis glede vprašanj, glede grajenega okolja, ko gre za blago in stritve na področju te direktive. Po mojem mnenju je grajeno okolje ključnega pomena za invalide, ko se odločijo za uporabo prometnega transporta in in blaga in storitev. Zato je pomenilo to vključiti v področje porabe. Več predlogov sprememb je za prilogo ena glede dostopnost, pot, glede dostopnosti za potnike področju uporabe se eh, omejuje na funkcionalnost eh, naprav za nakup eh, vozovnic. Prav tako predlagamo, da bi vključili mobilne aplikacije za to, da se vzpravljajo lažje izvajajo a, mobilne storitve. Upam, da boste podprli te spremembe. Poleg tega bi se še enkrat zahvalila poročevalcu in prošleh vsenci za dosedanje sodelovanje pri tem mnenju in upam, da bomo a, prišli do kompromisov, do kompromisov odboru tran v ustreznem roku. Tako da bo tudi odbor imko lahko upošteval naše mnenje. Torej toliko od gospe Senelove. In naj povem, da tudi sam kot koordinator bom skušal uh, pomagati pri prehajanju spornih točk v razpravi. Lepa. Gospod Etok, sedaj pa gospod Teličke, izvolite. Uh, you, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Za nekaj minut me dojemate kot gospod iz Skombilbao, sedaj vodi misijo uh, za opazovanje ulice v vzhodnem Timorju, zato je ni tu, zato predstavlja njeno mnenje. Mislim, da se moramo zavedati, kaj je naša naloga. EU se mora držati obveznosti iz konvencije OZN glede pravic invalidov. Gospa iz Eskom Bilbao meni, da le eh, celovit EU pristop lahko zagotovi izvajanje in pravno okolje, ki ne bo vodilo v fragmentacijo. Torej, cilj mora biti, da se moramo izogniti fragmentaciji. Drugič, da bi lahko s tem celo začel, za skom Bilbao se zahvaljuje za delo gospoda Taylorja vendar je prav reči, da glede številnih reči še obstajajo težave. Pročevalci v senci so med seboj razdeljeni in meni, da bi morali najti sporazum. Morda je prezgodaj razmišljati o prestavitvi glasovanja, vsekakor pa si obizadeva to, da najdemo skupni kompromis. Pomembno vprašanje je to, da moramo zakonodajni predlog dojemati kot nekaj, kar bo dopolnjevalo obstoječe evropsko zakonodajo glede pravic invalidov, ko potujejo v različnih načinih uh, prometa. Meni, da bi ta direktiva se morala uporabljati le kadar zahteve glede dostopnosti dostop, niso pokrite v katerikoli drugi zakonodaji EU. To pa zato, da ne bi prišli do podvajanja ali vrzeli. Kar zadeva občutljive točke glede grajenega okolja, o tem smo že nekaj slišali. Imamo dve uh, vrsti prepričanj v odboru in v ekipi počatov senci. In sicer Vsi vemo, kakšna so ta stališča iz Eskom Bilbao. Eh, pravi, da če imamo dve uravnoteženi stališči, ali ne bi potem se morali obrniti na izvirno besedilo in sicer da vključimo grajeno okolje, vendar na prostovoljni osnovi. Vendar to prepušča poročevalcem pa še v senci. Morda bi to bila možnost in izhod iz te situacije. Potem, kar zadeva tudi za naša poročevalka v senci, eh, meni, da vključevanje turizma ni proti členu 195, ki dopušča politiko glede turizma v državah članicah, vendar pa bi nas rada spomnila, da storitve, ki pokrivajo turizem, so vklju, vključene v direktivo o storitvah 1, 2, 3 iz leta 2006. Torej, to je že pokrito z EU zakonodajo. Poročevalko v senci ne želi, da bi ta direktiva postala nekaj, kar bi pomenilo upravno breme za MSP ali za gorska podjetja. Breme mora biti sorazmerno, torej moramo se izogniti nesorazmernemu bremenu. Zato je proševa konsenci naklonjena temu, da bi imeli nov pogoj, ki bi vključeval alternative, ki so brezplačno na voljo. Uh, potnikom. Torej, z drugimi besedami, če obstajajo alternative, jih je treba preveriti. In še nekaj naša pašalka osenci je bila razpomnila, da v drugi deli sveta, recimo v ZDA, pa tudi v nekaterih državah v Južni Ameriki je dostopnost do blaga in storitev eh, že realnost in predpogoj za vstop na trg. Ne smemo izpustili to priložnost, da bi naše blago in storitvo postalo bolj dostopne s tem tudi privlačnejše. Torej, to je element, ki ima tudi jasno uh, komercialni vidik. In zato sem to moral izpostaviti uh, na koncu. Mislim, da sem sedaj pokril vse, kar sem moral pokriti v njenem imenu. Ja, gospod uh, Telička. Ne želite več besede, prav? potem pa bom kar dala besedo vsi komisiji. Gospe Placencija, eh, dajem besedo. Prosim, predstavite nam vaše stališče. Hvala lepa. Nakratko, najprej hvala za vsa prizadevanja, za to, da bi dosegli sporazum. glede tega besedila. Naj izpostavim dve zadevi, kar zadeva to, kar ste danes omenjali. Potrebujemo ravnotežje in komisija se je prizadevala za to, da bi upoštevala že obstoječo zakonodajo in bi dopolnila to, kar že imamo, zato da ne bi prišlo do podvajanja. Drugič, Torej, namen tega predloga je, da omogoči dostopnost. Torej, tu ne gre za to, da imamo alternative, če strani so dostopne. Ne, direktiva se eh, osredotoča uh, na to, kako doseči dostopnost po celotni Evropski uniji. Torej, to sta dve zadeve, ki sem ju želela izpostaviti. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Teler, znova dajem vam besedo. Izvolite, če bi kaj dodali. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Vem, da smo res pozni, tako da nakratko za me in za zelene in za številne počevalce v senci bi pri tej direktivi moralo iti za to, da transportne storitve in blago dostopajo naredimo dostopne vsem. Zato lahko vsi upravljajo na skupnem trgu. Torej, za to gre. Torej, to bi bila ta uh, situacija, ki bi bila dobra za vse. Izboljšali bi storitve za neke ljudi in s tem bi jih izboljšali za veliko ljudi. Uh, hvala za vse vaše komentarje. In Hvala. Nismo še končali. Hvala, gospod Taylor. Torej, jutri o tem ne bomo glasovali. Temveč 11. aprila, tako smo ga predstavili. V prihodnje to ne bo več mogoče, kajti s tem bomo. Um, zamaknili vse delo našega odbora, tako da bomo res morali glasovati. Sedaj smo omogočili to izjemo, vendar v prihodnje to več ne bo tako, bo, bomo morali upoštevati dogovorjeno časovnico, kajti tudi drugi odbori čakajo na naše mnenje, mi ne moremo blokirati dela na ta način v našem odboru. Torej, nadaljujemo z našim delom. In... Sedaj nadaljujemo sestanek brez navzočnosti javnosti, tako da bomo imeli sedaj kratek odmor, zato da se prekine eh, predvajanje na spletu in prosimo tudi javnost, da zapusti dvorano. Torej, zlasti predstavnike sveta in komisije, prosim, zapustite dvorano.